Good morning, ladies and gentlemen. Can we adopt the agenda, please? Um, Dobro jutro, dame in gospodje. Lahko sprejmemo dnevni red. E, nobenih sporočil nimam, e, seja se prenaša preko spleta. Začela bom z prvo točko na dnevnem redu gre za izmenjavo mnen eh, glede eh, strategije enotnega trga. Poročevalka je gospa Komi eh, in gre za poročilo na lasno pobudo. Hvala lepa, gospa predsednica Dobro jutro tudi vam vsem, eh, dragi kolegi. Danes eh, pričenjamo z novim eh, parlamentarnim postopkom, zato izmenjavo mnen, ki je zagotovo zelo zanimiva. Na to temo sem se sestala že z komisarko Bjankovsko, ki je potem strategijo predstavila tudi v odboru. 25. januarja bom predstavila osnutek eh, poročila v odboru, 27. januarja pa bomo imeli eh, posvet Evropske ljudske stranke. Eh, potem eh, bomo imeli še posvet, ki ga bo ga organiziral odbor IMKO, 25. februar pa je rok za vložitev predlogov sprememb. Marca in aprila bomo obravnavali predloge sprememb, skušali bomo najti kompromise, tako da uh, bi glasovali 21. aprila v odboru in potem maja na plenarnem zasedanju. Glede na to, da nimamo prav veliko časa, bi bilo dobro, da danes čas izkoristimo za izmenjavo mnen naj spregovorim še o vsebini. Za okrožitev notranjega trga eh, je bila, eh, je bila zmeraj eden izmed glavnih ciljev eh, tega odbora. In mislim, da se cili na tem področju vedno bolj uresničujejo. Potrebno je izvesti ukrepe, Eh, ki bodo ukrepile konkurenčnost podjetij, še prav posebej majhnih in srednje velikih podjetij, ki smo jim eh, v tem poročilu eh, dali tudi posebno pozornost. Gre za inovativne projekte. Komisija je zato namenila tudi ad hoc sredstva Eh, majhna in srednje velika podjetja predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva in ustvarjajo tudi nova delovna mesta. To je še prav posebej pomembno, kadar je v tem trenutku, ko je brezposobnost med mladimi tako visoka v Evropski uniji. Drugo vprašanje pa je, kaj konkretno nameravamo storiti za majhna in srednje velika podjetja. Paziti moramo, da bodo uh, naši projekti jasni, kajti sicer bo prišle do zmešnjave uh, Eh, ki bo eh, povzročila le še poslabšanje eh, situacije. Prva točka, uskladitev davčnih sistemov, to namreč povzroča težave na enotnem trgu. Torej, poskrbeti moramo za harmonizacijo davčnih sistemov. Posem se zavedam, da glede na to, da nimamo politične unije ali pa eh, davčne unije, bo to izjemno težko. Eh, torej eh, prvi eh, korak je enoten davek na področju e-trgovine. To bi moral biti pilotni projekt, eh, potem pa bi lahko nadaljevali z drugimi koraki. Del sredstev iz projekta Kozme bi lahko bil namenjen za majhna in srednje velika podjetja. Sistem je potrebno poenostaviti in narediti bolj dostopen tudi za majhne podjetnike. Poleg tega je potrebno poskrbeti za boljšo koordinacijo, potrebno je vzpostaviti eh, sistem eh, komunikacije med eh, majhnimi in srednje velikimi podjetji, sicer se vsa ta podjetja razvijajo v svoji smeri. Potrebno je jasno določiti ključne cilje našega odbora. Pogosto sprejemamo direktive, ki se ne izvajajo v državah članicah, kot recimo direktivo o javnih naročilih. V tem odboru smo že v prejšnjem sklicu eh, začeli eh, z obravnavo eh, zapoznelih plačil. Namreč ne sme se zgoditi, da podjetja propadajo zaradi posojil in ne zaradi zadolženosti. Država zahteva določene davčne stopne od podjetij eh, in eh, sicer eh, ima za to zastavljene tudi točno določene roke, medtem pa države niso tako zelo dosledne pri izplačevanju sredstev podjetij. Potem se je potrebno osredotočiti tudi na področje storitev, tam se pojavljajo številni problemi eh, v različnih državah članicah. Še prav posebej, ko gre za majhna in srednje velika podjetja, je potrebno eh, situacijo natančno analizirati. Potrebno je zagotoviti eh, enotna pravila za vse dokumente za ustanovitev podjetja v državi članici. Gospodarstvo, eh, v katerem bodo podjetja sodelovala, bo vodilo v rast in razvoj, vendar pa se je potrebno osredotočiti na ključna območja, sicer bomo eh, vzpostavili le še eh, večjo zmešnjavo. Po mojem mnenju, je ključnega pomena, da imamo enotne standarde, eh, kajti eh, imamo enotni trg, torej potrebujemo tudi eh, te tip, zahtevamo od ZDA, da predstavi enotne standarde, hkrati pa te situacije nimamo urejene niti znotraj Evropske unije. Nadzor trga. Večkrat smo že povdarili, še prav posebej v primeru uh, Volkswagna, da je uh, potrebno zaključiti uh, ta uh, odprt dosje v uh, svetu glede nadzora trga. In uh, tudi člen 7, uh, ki je v tem. Uh, dokumentu eh, ne more zavirati eh, sprejetja celotnega, eh, celotnega dokumenta. Potem pa eh, so eh, tukaj še diskriminacije. Eh, skušala sem biti kratka, ampak res je veliko točk, na katere sem vas želela opozoriti. Problem diskriminacije eh, v odnosu do potrošnikov, eh, to je. Eh, eno izmed eh, temeljnih vprašanj. Eh, gre za stroške eh, birokracije v posameznih državah članicah. Zaradi tega prihaja do konkurenčnosti med državami članicami, namesto da bi se osredotočali na konkurenčnost med kontinenti. Zato bi si morali prizadevati. Torej na vsak način moramo poskrbeti za učinkovito uh, geoblokiranje. poročevalci v senci eh, imajo besedilo pred seboj in z veseljem bom prisluhnila eh, njihovemu mnenju. Hvala. Gospa Mici, hvala lepa. Mislim, da je to eno izmed izjemno pomembnih poročil, kaj ti zadeva vsa eh, podjetja in eh, vsa podjetja eh, zadevajo državljane. Eh, torej ustrezno delovanje notranjega trga temelji na prilagoditvi eh, stroškov in pa eh, na, pripravo, na pripravi na izzive prihodnosti. Zaradi tega tudi podpiram direktivo komisije. Napredek evropske integracije ni samoumeven, kajti finančna kriza je močno prizadela številna podjetja in ogrozila gospodarsko rast in z tem uh, seveda zadeva vse uh, državljane, zaradi tega se krepijo populistična gibanja, ki so uh, razmeroma oziroma v veliki večini euroskeptična. Torej tudi to je izjiv, s katerim se srečujemo. Države članice Eh, pa se soočajo tudi z eh, begunsko krizo, ki ogroža eh, prihodnost šengenskega projekta. Šengenski projekt pa je eden izmed projektov, ki je temelj notranjega trga. To bi lahko vodilo ne v razpad notranjega trga, ampak tudi v razpad evropskega projekta. Mislim, da je enotni trg ključnega pomena za uživitev. Eh, in tudi za okrepitev eh, povezovanja. Zaradi tega podpiram strategijo Evropske komisije z zelo dobrim naslovom eh, Poglobljen in enoten notranji trg. Mislim, da naslov sam po sebi že veliko pove, vendar pa sem nekoliko razočarana zaradi pomankanja politične volje in zaradi pomankanja ambicij. Mislim, da moramo biti zares zelo pozorni. Predlogi komisije se osredotočajo predvsem na enotni trg in pa na uh, gospodarske uh, možnosti. Če želimo oživiti gospodarstvo, potem potrebujemo enotni trg, ki bo ne le ustvarjal gospodarsko rast, ampak tudi nova delovna mesta, ki bo zagotavljal varstvo potrošnikov in ki bo spoštoval okoljske standarde. Potrebujemo plavo, pravo ravnotežje med eh, gospodarskimi eh, in eh, socialnimi pravicami državljani morajo biti povsem vključeni v eh, notranji trg, globi oziroma poglobljeni eh, in eh, tesneje povezan notranji trg bi lahko prispeval k boljšemu življenju za naše državljane. Druga točka, ki je problematična na področju notranjega trga, je ustrezno izvajanje države članice ne izvajajo zakonodaje eh, na področju notranjega trga. Pomankljiva harmonizacija med državami članicami povzroča težave evropskim državljanom in pa potrošnikom. In temu bi se morali skušati izogniti. Imamo prava orodja za zagotovitev eh, dobrega delovanja trga, ampak eh, trg dejansko ne deluje dobro veliko ovir bi lahko odstranili eh, z ustreznim izvajanjem eh, evropske zakonodaje in pa z ustreznim izvajanjem eh, prava na področju konkurence. Ko govorimo o geoblokiranju in o diskriminaciji potrošnikov, je eh, potrebno povdariti, da imamo eh, dovolj eh, zakonodajnih pravil na tem področju. Imamo direktivo o zaščiti oziroma o varstvu potrošnikov, o nelojalni konkurenci, ampak države članice te, te zakonodaje ne izvajajo. Strategija notranjega trga za Evropo mora biti bolj ambiciozna in se mora osredotočiti na prihodnost graditi mora na eh, pozitivnih korakih v preteklosti, na aktu o enotnem trgu 1 in 2. Potrebujemo konkretne predloge za izboljšanje eh, trenutnih eh, pravil in praks. Veselim se sodelovanja z poročevalko. Upam, da bomo skupaj pripravili zares dobro poročilo. Najlepša hvala. Dan Doten. Hvala lepa, gospa predsednica. Enotni trg, ki ga imamo danes, je velik dosežek. Veliko uh, smo dosegli na tem področju, ampak uh, notranji trg še ni dovolj poglobljen. In ko govorim o notranjem trgu, govorim predvsem o majhnih in srednje velikih podjetjih, kajti velika podjetja imajo dovolj sredstev, da se izognejo oviram, ki obstajajo v Evropski uniji. Velika mala in srednje velika podjetja pa se vdajo še eh, preden prav začnejo z delom. In zaradi tega bi pozval poročevalko, da se še prav posebej osredotoči na to področje. Če želimo imeti pravi enotni trg, eh, potem se moramo osredotočiti tudi na potrošnike. To bo okrupilo eh, konkurenčnost potencijal eh, trga eh, blaga in storitev eh, znaša eh, 3 milijarde eh, evrov na leto in to je velik potencijal tudi za države članice, ki imajo trenutno težave z lastnim proračunom ključnega eh, pomena eh, je tudi, da eh, poenotimo metode oziroma postopke za registracijo podjetij. Nova podjetja se ne morejo soočati z 28 različnimi postopki. Pogosto podjetja tudi propadejo. potem eh, pa eh, potni list storitev, ta bi lahko zagotovil delovanje eh, podjetij, lažje delovanje podjetij v celotni Evropski uniji. Biti moramo zelo previdni, kajti če sprejemamo zakonodajo na evropski ravni, potem lahko zadušimo rast v najhitreje rastočem sektorju gospodarstva. Torej, mislim, da so smernice lahko dobre, ampak zakoni bi lahko zavrli razvoj. Torej, mislim, da je potrebno te zadeve rešiti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Kar pa zadeva izvajanje, se povsem eh, strinjam z eh, poročevalko, nima smisla, če imamo eh, zakonodajo, če, ta, če se ta zakonodaja ne izvaja. kar pa zadeva eh, zapoznela plačila oziroma zamude pri plačilih, eh, s tem bi se morali ukvarjati, kajti tudi evropske inštitucije eh, pri tem ravno nimajo dobrega izkaza, kajti tudi Evropska unija predvsej zamuja pri plačilih. In to zadeva tako javni, kakor tudi zasebni sektor. Enotni trg je seveda potrebno poglobiti, ampak gre tudi za eh, konkurenčnost med državami članicami. Vsaka država članica mora prilagoditi svojo ponudbo eh, tako, da bo privlačna za podjetja in pa vlagatelje. Zato sem nekoliko skeptičen glede pravil eh, za e-trgovino. Mislim, da je zelo. Uh, Eh, da je to zelo nevaren korak, da bi Evropska unija določala davke eh, za podjetja in eh, potrošnike. Če si ogledamo zgolj področje e-trgovine, potem lahko ugotovimo, da lahko pride do diskriminacije že glede na to, kje kdo ponuja storitve na spletu ali pa ne. Številna podjetja delujejo na obeh področjih Facebook in pa uh, Google, uh, recimo, sta podjetji, uh, za kateri menimo, da sta predvsem spletni podjetji, ampak velik del uh, njihovega uh, dela temelji na klasičnem podjetniškem modelu. Kar zadeva geoblokiranje uh, z pozdravljam predloge, ki jih je podala eh, komisija ta teden, ampak biti moramo zelo previdni, kajti ne želimo spodkopati obstoječih eh, modelov na tem področju. Torej, eh, toliko v uvod, pozdravljam tudi predloge poročevalke in mislim, da bomo lahko konstruktivno sodelovali pri pripravi tega poročila. Najlepša hvala. Hvala lepa Ines Žuber za skupino GUE, ki pa je ni. A ne, se upravičujem, Alde. Je tukaj kdo iz skupine Alde? Ne. Potem pa Julia iz skupine Zelenih. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala lepa poročevalki za prvi eh, pregled eh, situacije. Veselim se eh, že osnutka poročila pri strategiji enotnega trga podpiramo eh, zastavljen cilj, namreč da bi moral biti enotni trg pravičnejši in eh, pa poglobljen. Eh, to mislim, da je zelo pomembno za to, da bodo državljani zares videli koristi enotnega trga. E, in da ne bodo imeli občutek, da prosti pretok velja le za podjetja e, in za proizvode, ampak e, da imajo koristi tudi potrošniki. Potrebno se je ukvarjati seveda z vidikom narodnosti in tudi z geoblokiranjem včasih pride do eh, geoblokiranja zaradi tega, ker preprosto ni eh, pobud. Eh, recimo majhno podjetje ne more izpolnjevati režima za davek na, dodatno, na dodano vrednost na spletu ali pa pride do geoblokiranja, ker želijo podjetja razdeliti trg in imeti od tega koristi. In uh, zato pozdravljam tudi uh, pristop komisije, da se osredotoči tako na zakonodajo, kakor tudi na izvajanje zakonodaje. Dobro je tudi, da ponovno razpravljamo o svežnju eh, za krožno uh, gospodarstvo, ampak ko je bil ta svežen uh, umaknjen, smo imeli uh, občutek, da želi komisija ambicioznejši načrt. Uh, ta vtis nam je dal gospod Timmermans, ampak zaenkrat. Uh, te ambicioznosti eh, ne vidimo v predlogu komisije. Potem pa pravičnejše gospodarstvo, eh, o tem smo razpravljali že o, v poročilo o, o eh, enotnem digitalnem trgu. Vsaka platforma je drugačna in zaradi tega si moramo ogledati, Eh, različne probleme, ki bi se lahko pojavili. Recimo učinke eh, trga, ki lahko vodijo v eh, posebne učinke na notranji trg. Delovati moramo tudi v okviru Eh, različnih eh, možnosti, tako da bodo eh, lahko potrošniki imeli dostop do različnih storitev v okviru delitvene ekonomije. Potrebno si je ogledati tudi podjetja, ki delujejo na posameznih sektorjih. Potem so tukaj še boljša pravila za javna naročila, eh, za eh, malo prodajo, zaskrbljeni eh, pa smo tudi glede izvajanja okvirja za patente. Mislim, da je tukaj nekaj dobrih določil, pristop sledimo denarju je dober. Eh, kajti eh, radi bi predvsem prepričali eh, poklicne goljufije oziroma ponarejanje. Pri gener generičnih zdravilih lahko pride do kršitev v posameznih državah, vendar pa navodila oziroma ime zdravil ni zavajojoče in ne zavaja potrošnika v zvezi z sestavinami eh, in pa učinkovinami posameznega zdravila. Pri ponarejenih zdravilih pa se zgodi prav to in lahko se pojavi tudi eh, tveganje za zdravje. Torej, eh, potrebno je razlikovati med tema dvema skupinama kar pa zadeva posrednike, je potrebno zagotoviti, eh, da nobeno podjetje ne bo igralo vloge sodišča. Kar zadeva enotni patent, lahko seveda dosežemo napredek na posameznih področjih. Recimo parlament je pred nekaj leti eh, zavrnil patentiranje programske opreme, kljub temu pa je prišlo do določenega razvoja eh, v Evropi ki je eh, primerljiv eh, z patentiranjem programske opreme. Eh, potem pa je tukaj še nekaj navedb komisije, ki se nam zdijo zaskrbljujoča in sicer, ko gre za izkaz za storitve in pa za pregled, mislim, da so zato pristajni organi v državah, kjer se storitve izvajajo. E, torej pravila, ki morajo veljati, e, so e, pravila ciljne države in na to temo smo imeli zelo dolgo razpravo pri direktivi o storitvah. Šlo je za državo izvora oziroma načelo države izvore in pri te razprave ne želimo ponovno odpirati. Potem pa medsebojno oziroma vzajemno priznavanje. E, tukaj gre za e, zakonodajo, ki jo podjetja e, spoštujejo in to so točke, ki so prednostne točke za mojo skupino. Mislim, da moramo zagotoviti pravičnejši notranji trg za vse, za podjetja in tudi za ljudi, ki živijo v Evropski uniji. Najlepša hvala, Julija. Julija. Marko Zula je naslednji na vrsti. in potem Majlin. Ne. Želi še kdo besedo? Ana Marija Koraca Bild. Torej, če se še niste prijavili k besedi, prosim, to storite. Um, Ana Marija Koraca Bild. Uh, thank you very much. I share Najlepša hvala. Strinjam se z večino tega, kar so povedali kolegi. E, podpiram strategije, ki jih predstavlja Evropska komisija e, za enotni trg. Zelo sem vesela, e, da je v predlogih vključenih veliko prioritet tega odbora. To je zares izjemno pozitivno ampak eh, zelo malo se je premaknilo eh, na tem področju v državah članicah in upam, da bo ta strategija predstavljala priložnost, da zares eh, združimo moči z komisijo in poskrbimo za to, da se bodo morali države članice zagovarjati, ker ovirajo konkurenčnost, ker ne ustvarja novih delovnih mest. To je še bolj pomembno sedaj, ko imamo uh, zelo malo sredstev in uh, ko se še nismo povsem izvlekli iz krize, zagotoviti moramo delovna mesta tako za naše državljane, kakor tudi za uh, begunce, ki prihajajo v Evropo. Če ne bomo izkoristili možnosti notranjega trga, če ne bomo odstranili ovir, uh, meja in pa bremen, nam ne bo uspelo moj splošni eh, predlog je, eh, da eh, se sicer strinjam z predlogom Evropske komisije, da pa bi lahko ta bil še ambicioznejši. Mislim, da to, kar so predlagali, ne zadostuje. Pozdravljamo osredotočanje na izvajanje. Pozdravljam tudi osredotočanje na storitve in pa izvajanje direktive o storitvah, še prav posebej eh, pozdravljam uh, okrepitev postopka za obveščanje, uh, pa tudi uh, geoblokiranje, uh, pozdravljam uh, v tem okviru. Pozdravljam tudi politiko nič nestrpnosti. Gre za spremembo načina razmišljanja v državah članicah. Zaradi tega je potrebno eh, sprožiti postopke o kršitvah. Eh, veseli me tudi, da je eh, bila v to strategijo prvič vključena tudi malo prodaja in to se mi zdi zelo pozitiven korak. Nekoliko šipko pa se mi zdi izmenjavanje smernic, dobrih eh, praks eh, in eh, tako naprej. To je zgolj splošna pripomba, ampak uh, upam, da bo to področje nekoliko oklopljeno. Kar zadeva delitveno ekonomijo, podpiram to, kar je povedal kolega Dalton. Ja, zelo pomembno je, da komisija na to ne pozabi, kajti eh, to je eden izmed, eh, to je eno izmed temeljnih področji v Evropi, ampak to je eh, sektor, ki mu je potrebno posvetiti več pozornosti. Rada pa bi več eh, informacij o novih eh, tržnih orodjih, o eh, izkazu za storitve in tako naprej. Ne vem, kaj natančno to pomeni. Potem pa vprašanje notranjega trga na področju komunikacije. Prosti pretok podatkov je ravno tako pomemben kot prosti pretok eh, oseb in eh, proizvodov. To je ključnega pomena za eh, Evropsko unijo. In tukaj govorim o direktivi o varstvu podatkov, ki je ključnega pomena za celoten digitalni trg. Zatem se ukvarja predvsem odbor Libe, ampak to je vsekakor zadeva, ki je tudi v pristojnosti odbora IMKO. Želim pravno gotovost. Varen pristan zadeva vsako podjetje, ki eh, izvaža eh, v eh, Evropo in tukaj imamo zaenkrat preveč pravnih vrzeli. Predlog komisije ne zadostuje po sodbi Evropskega sodišča v zadevi Šrems. bolje moramo izkoristiti notranji in enotni trg eh, in uporabiti moramo orodja, ki so nam na voljo, kot recimo Solvit. Teh orodij eh, naši državljani sploh ne poznajo, pa tudi podjetja ne. In na zadnje bi se rada zahvalila še Lari Komi za uh, zelo dober začetek uh, pri uh, pripravi tega poročila v tem parlamentu. Najlepša hvala. Adam Schönfeld. Hvala, gospod predsednica. Nažalost, eh, moram reči, da zimski meseci niso preveč optimistični, pravzaprav ravno nasprotno. In tudi eh, ta dokument ni preveč optimističen, oziroma vsi dokumenti, ki sem jih prebral v zvezi s tem, mislim, da se ne pove dovolj o samih temeljih za učinkovito delovanje notranjega trga. Po mojem mnenju je virus, ki je okužil notranji trg, protekcionizem in pa pretirano upravljanje. To pretirano upravljanje oziroma reguliranje eh, prinaša vse več pravil, uredb in tako naprej. In vsa ta pravila so tudi vse bolj podrobna. Tukaj gre kar za neke vrste navodila in mi pravzaprav ne ustvarjamo zakonodaje, ampak podajamo vedno nova navodila. to pa ovira tako velika kot majhna podjetja. Poleg tega se moramo ukvarjati tudi z eh, nacionalnim protekcionizmom. Prav vsaka država članica je do določene mere protekcionistična, nekatere bolj, druge manj. In ta protekcionizem se izvaja na dveh eh, ravneh, na formalni in na neformalni ravni. Veliko notranjih ureditev je tudi, ki preprečujejo delovanje tujim podjetjem na eh, notranjem trgu oziroma v državi članici. Ne glede na to, da prihajajo ta tuja podjetja iz drugih držav članic če se ne bomo borili proti pretirani regulaciji in proti inflaciji evropske zakonodaje, če se ne bomo borili proti eh, državnemu protekcionizmu na evropski ravni, potem ne bomo imeli učinkovitega notranjega trga ali pa tudi globalno konkurenčnega gospodarstva ne bo. O tem sem govoril že zadnjič. Mi smo eh, skupnost. Tukaj ne gre samo za Nemčijo in Francijo ali pa Polsko in Litvo, ampak za celotno skupnost in celotno gospodarstvo. Celotno gospodarstvo mora biti dovolj konkurenčno. In to še posebej v odnosu do drugih skupnosti, naprimer do ZDA in drugih do Mehike, vzhodnih držav in tako naprej. Če se preveč eh, osredotočamo na pravila za podjetja in potrošnike, ne bomo nikoli mogli konkurirati kitajski. Mislim, da bi morali to upoštevati. in uh, nekaj sem slišal v izkazu za storitve. Uh, pa sem že zadnjič rekel, da ne vem dobro, kakšen je pravzaprav namen tega. Eh, kako lahko govorimo o notranjem trgu, če potrebujemo ta izkaz oziroma potni list za storitve? Dokler potrebujemo to vrstni potni list oziroma potrdilo, uh, Eh, to pomeni, da notranjega trga ni, kaj ti pri notranjem trgu gre ravno zato, da podjetja, ki so registrirana v eni državi članici, lahko delujejo tudi v drugi državi članici. Če potrebujemo za to še razne certifikate in druge ureditve, dokumente in tako naprej, potem to pomeni, da notranji trg ne deluje dobro. No, če sem prav razumel je nekdo eh, tukaj rekel, da ta potni list potrjuje to, da se ista pravila uporabljajo v domači državi in državi delovanja določenega podjetja. Če je tako, potem pravzaprav ne vemo, o čem govorimo kaj ti na ta način bi se borili proti konkurenčnosti v Evropski uniji. In konkurenčnost eh, je še posebej pomembna za gospodarstvo. Pogoj in pravila naj bi bila drugačna in potrošniki morajo biti tisti, ki bodo izbrali določeno blago ali storitev in pod kakšnimi pogoji bodo to izbrali. Ne glede na to, od koga potrošnik to eh, kupi. Gre za kakovost, za cene in to mora biti za potrošnika glavno, ne pa nek potni list ali pa dodatna pravila. Pretirana regulacija in pa preveč zakonodaje ubija notranji trg. Poleg tega pa imamo tudi državni protekcionizem, kot sem rekel. Ne bom govoril o formalnem protekcionizmu, kajti proti temu se lahko borimo bolj nevaren je neformalni eh, protekcionizem. Eh, Naprimer, nekaj v zvezi s Francijo. Če obstaja zahteva, da podjetje, ki kupi storitev od drugega podjetja, mora zagotoviti v državi izvora, da bo ponudnik storitve izpolnjeval vse davčne zahteve, potem se sprašujem, katero podjetje pri zdravi pameti bo prevzelo davčno odgovornost eh, za neko drugo podjetje, še posebej, če to podjetje prihaja iz druge države. Kako je lahko to podjetje odgovorno za davčne zadeve nekega drugega podjetja? To je ta neformalni protekcionizem. In to je način, kako se zagotovi, da podjetje v drugi državi ne bo nikoli sodelovalo s tem prvim podjetjem iz prve države. Kako naj se proti temu borimo? To ni formalno, nikjer to ni zapisano. kako lahko ukrepamo proti takim škodljivim načelom. In mislim, da bi morali tukaj spregovoriti o takih pomankljivostih. In če si ogledamo uh, uredbo o minimalni plači oziroma pravila, ki obstajajo na tem področju, potem vidimo, da ima to učinek tudi na transportna podjetja. E, ta podjetja morajo upoštevati potem ureditve drugih držav članic. 28 držav članic imamo in če bo vsaka uvedla zahteve, ki jih bodo morala spoštovati podjetja iz drugih držav članic, potem bomo imeli 28 držav članic oziroma 28 uh, eh, različnih sistemov. Hvala, Kristel Šaldemoze. Ja. Hvala lepa. Kratka bom. Ja, <clears throat> pozdravljam to novo strategijo za notranji trg. Strategija je dobra, tukaj so številni dobri elementi, ne bi želela ponavljati svojih kolegov, ampak v svojem prispevku bi se eh, rada eh, zahvalila poročevalki in jo podprla. Mislim, da je pomembno, da ustvarimo pogoj za to, da lahko notranji trg deluje. To pomeni, potrebujemo pravila in pravila moramo tudi izvajati partnerji na trgu teh pravil še nimajo, ta postopek še ni zaključen, ampak ta pravila, te zakone potrebujemo zato, da bo notranji trg lahko deloval. To je dajala tudi poročevalka. Zdaj moramo ukrepati. Te instrumente je treba resnično uporabljati. To je povezano z kontrolo in Ta nova pravila je treba izvajati in zato je pomembno, da se tega lotimo in da zadevo izvajamo. Hvala. Lisa Jakonsari. Lisa Jakonsari. Ja, eh, eh, zahvaljujem se poročevalki. Strategija je zelo pomembna. Ustvarila bo rast in delovna mesta. če bodo ti predlogi izvajani v praksi, potem se bo to zgodilo. Ampak ni mi čisto jasno, kako se bo spremenila uredba o DDV in kdaj se bo spremenila ta uredba. Zelo pomembno je tukaj izvesti ustrezno reformo. Poročevalka je omenila tudi novost pri strategiji eh, notranjega trga In sicer gre za deljeno gospodarstvo oziroma gospodarstvo sodelovanja. To ima več imen tudi na finskem. Na finskem gre za gospodarstvo delovnih mest, kar pomeni, da se bo trg dela spremenil. In to pomeni, da bodo ustvarjene nove priložnosti tudi za migrante. Ti bodo tako lažje našli delovno mesto. Ampak vprašanje je, kako bo to novo gospodarstvo, tako imenovano Uber gospodarstvo, kako bo upravljano. Preveč regulacije lahko to gospodarstvo ubije, premalo pa lahko tudi povzroči škodo oziroma potem dobimo neko gospodarstvo po načelu laissez-faire. Treba bo eh, narediti prve korake pri iskanju rešitve za to področje, ampak pomembno je, da se poveča rast. Hvala komisiji za to strategijo. Mislim, da bo uh, zelo pomembno, da se ti predlogi potem v prihodnje tudi izvajajo v praksi. Dante? presidente io cerco di essere breve anch'io perché abbiamo. hvala lepa gospa predsednica tudi jaz bom skušal biti krati kajti še veliko tem imamo o katerih bo potrebno razpravljati. Eh, mislim, da je to poročilo, v eh, katerem je svetloba za nekaj sencami. Eh, mislim, da moramo biti ambiciozni, kajti to je naša naloga skušati, eh, moramo eh, okrepiti naše odločitve. Delo, ki ga upravlja eh, ta odbor, poročevalci v senci in pa seveda poročevalka, je izjemno pomembno delo, hkrati pa gre tukaj tudi za pomemben signal komisiji v tem pomembnem trenutku. Mislim, da smo premalo ambiciozni, kar zadeva enotni eh, trg eh, proizvodov eh, in pa kar zadeva sodelovanje našega proizvodnega sektorja. Mislim, da bi notranji trg moral služiti ponovnemu zagonu Evrope in pa njene industrije. Gre za proizvodnjo kakovostnih izdelkov. Evropa mora torej biti temelj enotnega trga. V Evropi eh, si izmenjujemo le proizvode, eh, ki eh, se izdelujejo v Evropski uniji. S tem se ukvarjamo tudi mi v našem odboru. Z zunanjo trgovino se ukvarja drugi odbor. Torej, biti bi morali bolj ambiciozni. Nekateri podatki so precej zaskrbljajoči. Eh, namreč 30 odstotkov bruto družbenega proizvoda eh, temelji na eh, visoko intelektualnih storitvah. Veliko pa je tudi ponarejenih izdelkov, veliko je zlorabe oznake proizvedeno v Evropi, veliko pa je tudi zlorab strokovnega znanja. Torej mislim, da moramo imeti tukaj strožjiša eh, pravila. Mislim, eh, da je predvsej eh, sramežljivo tudi stališče komisije, na temo, eh, pri kateri je Evropski parlament podal zelo jasno mnenje pred nekaj meseci, gre za eh, navedbo geografskega porekla na kmetijskih izdelkih. Evropska komisija pa zahteva dodatne presoje vpliva in tako naprej. Tako da je zelo sramežljiva na tem področju, da ne bom rekel zadržana. Je pa tudi nekaj eh, pozitivnih elementov recimo zanimivi poklici. Eh, tukaj bomo zagotovo podprli komisijo in ji pomagali. Želimo enotni trg eh, tudi na poklicnem eh, področju. In še zadnja tema, tema delitvene ekonomije. Ta tema se mi zdi še prav posebej pomembna. V prihodnih dneh bomo imeli razpravo in glasovanje o predlogih sprememb glede enotnega digitalnega trga in eh, z tem poglavjem se soočamo tudi tam. Mislim, eh, da bomo lahko našli zanimiv pristop eh, pri sprejemanju prvih kompromisov. Mislim, da se moramo za to temo soočiti odločno in ne smemo imeti preveč zakonodaje na tem področju, hkrati pa tudi ne smemo dovoliti tolikšne liberalizacije tega področja, da ne bi bila več mogoča ustrezna konkurenca med podjetji, eh, ki opravljajo bolj ali manj isto delo. Torej, eh, omogočiti moramo ta nov tip gospodarstva, hkrati eh, pa. Eh, moramo poskrbeti, da ne bo zaviral konkurenčnosti. Veliko je različnih pristopov v državah članicah, ampak naj navedem primer iz eh, svoje eh, regije. V eh, naši regiji so eh, sklenili eh, pogodbo eh, za vse, za vsa javna prevozna sredstva na našem območju za deset let. Imeli smo javni razpis in zmagalo je francosko podjetje. In uh, to eh, francosko eh, podjetje je prejelo koncesijo za 35 let brez eh, kakršnih koli drugačnih pogojev. Torej mislim, da bi morali poskrbeti za večjo konkurenčnost in to so elementi, ki so pomembni na notranjem trgu. In mislim, da bi tukaj lahko parlament še veliko prispeval. Lucy Anderson. I very much welcome this. Hvala, zelo pozdravljam to izmenjavo mnen in pa delo poročevalk in vseh drugih. Res je, da je notranji trg eden naših največjih dosežkov, vendar pa ni sam sebi namen. In mislim, da se moramo ozreti 15 let in več v preteklost eh, k prvim ciljem Lizbone. Eh, še posebej si moramo ogledati cilj, da potrebujemo najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu s trajnostno rastjo, temelječe na znanju, eh, kohezijsko gospodarstvo in tako naprej. In številna priporočila so zelo koristna. Vključno s tem, da moramo zaščititi zaposlitvene možnosti ljudi po vsem notranjem trgu. In sicer eh, Eh, je treba zagotoviti tudi enake možnosti eh, povsod po notranjem trgu. To velja tudi za majhna in srednja podjetja. Eh, pozdravljam to, kar ste povedali o tem, da mora notranji trg biti pravičnejši. To se tudi odraža v vašem besedilu, ampak moramo biti realistični, ki je dejansko smo. Gotovo je določene posledice pustila finančna kriza in gospodarska kriza, tudi države članice eh, imajo svoj del krivde pri tem, da niso izvajale zakonodaje. In to je deloma tudi vodilo v finančno krizo. 25 milijonov ljudi po Evropski uniji pa je še vedno brezposelnih. In ne bomo dosegli ciljev iz strategije Evropa 2020, da bi 20 eh, milijonov ljudi rešili revščine. Mm, moramo zagotoviti boljša in več delovnih mest, eh, In zakonodaja mora biti razumna, ne gre za protekcionizem, ampak za zaščito. Zaščititi je treba dobre industrijske odnose in dobre možnosti, kajti na ta način bomo tudi zagotavljali rast in delovna mesta. Zato sem zelo eh, vesela te razprave, ker imamo vsi skupaj isti cilj. Hvala. Lambert van Nistelrooy, izvolite. Eh, eh, Hvala, predsednica. Sam želim povdariti to, kako zelo uh, trdo in dobro je Laura delala na tem področju. Potrebujemo okrepljeno zakonodajo, ki bo tudi dovolj ambiciozna. Želim povedati tudi, da obstaja veliko pobud na tem področju, posebej za mlade in pa za delitveno gospodarstvo. Uh, veliko ljudi, eh, še posebej mladih, dela zdaj tudi v netradicionalnih storitvah in v tem delitvenem gospodarstvu. Veliko znanja obstaja, tudi veliko inovacij in eh, imeli smo nek vrh prav na to temo. Zelo spodbudno je videti, kako so mladi zavezani temu cilju. Imamo tudi eh, pobudo za zagonska podjetja če si ogledamo, kako pravzaprav delujejo zagonska podjetja in kaj so, potem je to eh, spodbudno. Eh, sam sem bil eh, v Londonu, obiskal sem tudi medijska zagonska podjetja in ponavadi se zgodi, da imajo nekega tujega inštruktorja. Zelo pogosto so ta podjetja mednarodna. Ehm, gospa Kruz je govorila o Stand Up Europe, o tej pobudi mislim, da je imela prav pri tem svojem pristopu. To poročilo se ne osredotoča dovolj na, raven, eh, na mednarodno raven, na kateri delujejo zagonska podjetja. Mi lahko ponudimo eh, podporo evropske zakonodaje in eh, drugo podporo, kajti sicer bodo ta podjetja odšla v ZDA. Naprimer, imamo eno podjetje v Avstriji, v Nemčiji jih je nekaj. Veliko takih inkubatorjev za podjetja zdaj obstaja, ampak če ne bodo imela dobrih pogojev, se bodo preselila v Silicijevo dolino. Zato mislim, da potrebujemo močan evropski pristop, ki bo podprl zagonska podjetja. Industrija se zelo hitro spreminja in se bo spreminjala v prihodnje še hitreje. Veliko priložnosti je za ljudi in podjetnike. Podjetniki si želijo delati, želijo biti uspešni in so tudi ambiciozni, zato jih moramo podpreti pri tem. Zagotoviti moramo, da pobude, ki jih uvajamo, da jih bo možno izvajati v različnih poslovnih okoljih, na podeželju, eh, da bodo skladna tudi z različnimi pobudami in da, bodo, da bo možno Eh, ta pravila izvajati tako v Romuniji kot eh, eh, v Veliki Britaniji, naprimer. Ti inkubatori za podjetja zelo prispevajo k temu, da se mladi vključijo na trg dela in na ta način tudi dosežemo, da ne bodo odhajali v ZDA. Zato potrebujemo boljše omrežje v Evropi. Hvala. Jens Nilsen, izvolite. Tak sem ekej. Jaz nisem tenkt, da bi se v tej debati, ampak to je. Hvala. Nisem se imel namena vključiti v to razpravo, ampak eh, zdaj bi vseeno rad povedal svoje mnenje. Prosti trg ne more preživeti brez pravil. Potrebujemo jasna pravila. Prosti trg brez pravil pa je kaos, zato potrebujemo do določene mere urejen trg, reguliran trg. Omenjali ste tudi transport. Eh, Eh, vem, da v transportnem sektorju obstaja problem socialnega dumpinga. Eh, tukaj gre za sindikate, za prevoznike. Eh, veliko poslušamo o tem, ampak če bi izvajali že obstoječa pravila, bi to lahko rešili. Ne potrebujemo dodatne zakonodaje, samo razjasniti je treba to, kar že imamo in potem to začeti izvajati. Obstajajo pravila ki bi morala veljati za industrijo. Ampak pogosto imamo podjetja, tudi slamnata podjetja, eh, ki se temu izognejo. Imamo eh, naprimer v Litvi določena eh, sodišča, ki urejajo te zadeve. Najti pa je treba pravo ravnotežje, to je res. In strinjam se s tistimi, ki pravijo, da potrebujemo enostavnejša in bolj jasna pravila, ki jih je tudi lažje nadzorovati. Ne potrebujemo pa obsežne nove zakonodaje, ampak je preprosto treba izvajati to, kar že obstaja. Potem pa varstvo potrošnikov, tukaj morajo obstajati ista pravila za vse, eh, ne glede na to, ali kupuješ v trgovini ali pa prek interneta. Hvala. Hvala, še sama bi podala nekaj eh, točk. Eh, ne bom pa ponavljala argumentov, ki so že bili izpostavljeni. Strategija eh, prinaša zakonodajne in nezakonodajne ukrepe in mislim, da bi bilo dobro, če bi podali specifične komentarje, predvsem o nezakonodajnih področjih, zato da se okrepi tudi to področje, ki je pomembno naprimer 4.1, tukaj govorimo o informacijah in pa o orodjih za skladnost. Eh, v odboru smo že razpravljali o tem, tudi o eh, enotnih točkah, vse na enem mestu. Komisija govori tudi o drugih stopnah informacij in dobro bi bilo vedeti, kaj mislijo s tem. 4.2, tukaj govori o obveščanju, da bi več držav moralo obveščati o temah, ki so povezane s storitvami. Spet bi rada vedela, kaj to pomeni. To bi nam zelo pomagalo pri storitvah. Potem pri eh, potnem listu oziroma izkazu za storitve. Julija je dobro govorila o ciljnih državah. Te morajo ostati eh, zmožne nadzora, da eh, se nadzorujejo te storitve, ki se pri njih izvajajo. Kako naj bi ta izkaz o storitvah deloval skupaj s poklicno kartico. Obstajajo tudi skrbi v zvezi s poklicno kartico, tako imenovano profession card. Eh, ko gre za eh, začasne delavce, bodi si v državi izvora oziroma ciljni državi. Potem 3.1 standardi. Eh, več, ko slišim o tem, bolj se mi zdi, da bi odbor moral pripraviti samo o tem področju posebno poročilo. Kaj mislimo s tem, da je treba modernizirati standarde? Naprimer, eh, storitveni standardi, eh, tukaj se omenja um, storitve na podlagi povpraševanja, eh, kdo je potem tu glavni, tisti, ki ponuja storitev ali pa potrošnik. Mislim, da moramo potrošnika postaviti v središče. Potem je Ana Marija omenjala celoten proces. Mislim, da potrebujemo boljši nadzor. Eh, to je tudi zelo pomembna tema. Mislim, da moramo zagotoviti tudi to, da bo tržni nadzor bolj učinkovit in okrepljen. Potem pa javno naročanje, točka 3.2. Tukaj se govori o izmenjavi najboljših praks in dobro bi bilo omeniti eh, delo, ki poteka na področju komercialnih javnih naročil. Eh, S tem se poveča tudi konkurenčnost v določenih državah, to se je izkazalo v prejšnjem mandatu in tudi v tem in mislim, da bi lahko to spodbujali. Eh, potem pa patenti, eh, to bi si rada še podrobneje ogledala. Dostop do patentov za majhna podjetja, to je eno od vprašanj in pa potem eh, načelo nediskriminatornosti in pravičnosti določena majhna podjetja v nekaterih sektorjih ne morejo dostopati do patentov in tukaj bi mogoče lahko eh, dali tudi nekakšna navodila oziroma usme, usmeritev, kot smo jo videli v uredbi REFIT. Najlepša hvala poročevalki za opravljeno delo. Zdaj pa besedo predajamo gospe Kerstin Jorna. Eh, boste vi govorili ali kdo drug v imenu komisije? Gospod Kaminski, izvolite. Eh, hvala poročevalki eh, za to dobro poročilo. Hvala tudi za vse bogate komentarje. Zelo nas je veselilo, da smo prisluhnili vašim mnenjem. Mi smo um, to strategijo opredelili okrog treh stebrov. Uh, Eh, eno so potrošniki, potem inovacije. Mislim, da moramo biti kritični do eh, številnih vprašanj, ki ste si jih tudi vi dotaknili v eh, svojih prispevkih. No, pri potrošnikih si želimo, da bi imeli zaupanje v notranji trg. To se zelo dobro povezuje tudi z določenimi pobudami, ki ste jih omenili v kontekstu poštenosti. Pošten notranji trg potrebujemo, kaj pa mislimo s poštenim trgom. Eh, to pomeni, da eh, eh, morajo ljudje imeti enak dostop, ne glede na to, kje živijo. Potem želimo tudi pravičen sistem zagotavljanja storitev v delitvenem gospodarstvu. Mislim, da moramo zagotoviti enake možnosti. Tudi tukaj gre za načelo pravičnosti. Pravičnosti pa si želimo tudi na področju konkurenčnosti na trgu s proizvodi. Eh, nekateri proizvajalci izpolnjujejo pravila, drugi ne in tukaj moramo zagotoviti večjo pravičnost. Pa tudi dostop za majhna in srednja podjetja do pravic intelektualne lastnine je pomemben in uh, pomembno je, da imajo dostop do tega. E, torej, e, v strategiji je zelo pomemben ta vidik potrošnikov in pravičnosti. Potem inovativnost, to je drugi stebr. E, Eh, veliko se govorili o zagonskih podjetjih, pa potem tudi o scale-ups. Eh, veliko imamo start-upov, ampak kako se potem ta podjetja večajo, eh, to je problem na notranjem trgu. In zato imamo celovit svežen v zvezi s tem, ki zadeva DDV in pa obdavčenje. Imamo tudi vidike podjetniškega prava, potem kosme, insolventnost. In uh, sicer je ta vidik za nas zelo pomemben. Tretja stvar pa so rezultati. Torej, tretji stebr, ki sem ga omenil, so rezultati. Tukaj gre za pravilno izvajanje zakonodaje. Mm, eh, predlagali bomo novo zakonodajo samo, če eh, izvajanje obstoječe zakonodaje ne bo možno. Obveščanje je tudi primer, kako sporočamo o tem sistemu, o tem, česa je ta sistem eh, zmožen, česa ne in kako odstraniti ovire. Eh, tukaj eh, se vse bolj povezujejo proizvodi in storitve, tako da želimo imeti neko skupno ureditev za oboje. Potrošnik, inovacije in rezultati, to je pomembno. Glede delitvenega gospodarstva se ne moremo bolj strinjati z vami kot se. No, če imate nekega državljana v Madridu, ki uporablja Uber in potem leti v Prago, eh, pa eh, tam lahko uporabi Uber, v Španiji ne sme, torej tukaj stvari niso enako urejene. In mislim, da bi tukaj morali narediti več. Potem tudi vidik eh, zaposlenosti. želimo zagotoviti, da se uh, ustvarjajo delovna mesta, da se poveča zaposlenost in ne zmanjša. To bomo morali še nadzorovati. Bomo videli, kaj bo prinesla ta uh, strategija. Potem tudi odgovornost. Uh, te stvari je tudi treba razčistiti. Mogoče bi tukaj lahko imeli manj uh, regulacije, manj pravil. Potem pa Eh, pretiran prenos zakonodaje, eh, evropske zakonodaje v nacionalno, torej gold plating in pa pretirano urejanje. Eh, tukaj bi povedal, da je pomembno zaupanje med državami članicami, harmonizacija je pomembna, ampak če bi imeli več vzajemnega priznavanja, potem bi urejali manj teh tehničnih detajlov. Vzajemno priznavanje je torej pomembno. Več vzajemnega priznavanja in manj eh, tehnične zakonodaje in podrobnih pravil. Glede potnega lista oziroma izkaza za storitve, tukaj računamo na vašo podporo. Eh, skupaj eh, želimo to opredeliti. Ukvarjamo se z obsegom tega izkaza, ali bo šlo za deregulacijo ali zmanjšanje pravil, to bo eh, pomembno tudi, kako se bo razvijala evropska poklicna eh, kartica. In mi želimo več poenostavitve oziroma več harmonizacije pravil. Kje pa bomo na koncu pristali, to je odvisno tudi od razprave z vami. No, ne bomo pa ponovno odpirali direktive o storitvah. Eh, nobena stvar tukaj iz te strategije ne bo zahtevala ponovnega odprtja strate, uh, direktive. Oprostite. Ja, zahvaljujem se vsem kolegom za to zelo konstruktivno izmenjavo mnen, pa tudi za eh, podporo, ki so mi jo izkazali. Mislim, da parlament, čeprav posebej pa ta odbor, lahko storita, kar želita ni eh, potrebno, eh, da ostanemo pri eh, mehkem pristopu Evropske komisije, kot so dejali nekateri. Lahko ta predlog komisije tudi zaostrimo. Predloge, ki sem jih podala, so predlogi, ki so uresničljivi in realistični. Zato mislim, da je ključnega pomena, da so tudi potrošniki zastopani na našem posvetu, kajti eh, to eh, je novo področje, na katerega bi se morali osredotočiti. Tudi podjetniki so na vse zadnje eh, potrošniki. In na koncu še direktiva o staritvah. Želimo harmonizacijo, zato da bi imeli skupna pravila. In na to sem se osredotočala, Mislim, da morajo biti temeljna pravila enaka za vse. E, seveda e, pa obstajajo posamezne razlike med državami, ki zagotavljajo konkurenčnost. Najlepša hvala. E, že prej sem vam orisala časovnico. Hvala lepa vsem za sodelovanje. Um, hvala lepa. Prešli bomo k naslednji točki na dnevnem redu. naj vas spomnim, da je rok za predloge sprememb. 20. Eh, januarja bomo obravnavali poročilo, 25. februarja pa je rok za eh, predloge sprememb, 22. in 23. februarja pa bo to na plenarnem zasedanju. Dobro, sedaj pa čas za zakonodajni nadzor. Pred nami so tri različne točke. Prva je poročilo komisije o izvajanju pooblastila za sprem delegiranih aktov in sicer v zvezi z eh, uredbo o gradbenih proizvodih, potem pa bomo govorili o registraciji vozil, potem pa bomo govorili še o primerih kršitev na notranjem trgu. Najprej bi dala besedo. gospodu Rafaeliju iz uh, Generalnega direktorata za rast uh, iz Evropske komisije, uh, oziroma gospe Ferrari, gospa bo spregovorila o uh, gradbenih proizvodih. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa poslanke in poslanci. Vesela sem, da sem danes z vami. Odboru bom predstavila poročilo komisije o um, izvajanju delegiranih pooblastil na področju gradbenih proizvodov. V poročilu pravimo, da smo oblastila izvajali v, v okviru, ki je zapisan in sicer iz treh glavnih razlogov. Prvič, imamo devet delegiranih aktov, ki danes veljajo in da zadevajo um, stvari iz 60. člena uh, uredbe. Uh, ustrezajo potrebam, ki so jih opredelili deležniki in spoštujajo tudi načelo subsidijarnosti in proporcionalnosti. Drugič, ko pripravljamo delegirane akte, eh, komisija eh, deluje povsem pregledno. Posvetovali smo se z deležniki, ki jih to zadeva in pa s strokovnjaki. Posvetovali smo se tudi z tem odborom in pa z Evropskim parlamentom. Vse čas smo vas obveščali o naših dejavnostih in večkrat smo vas tudi povabili a, k udeležbi. Tretjič. V času za ugovor nismo prejeli nobenih ugovorov, ne se strani Evropskega parlamenta, ne se strani sveta. Toda to ne pomeni, da uh, so zakonodajalec ni bil pozoren na te delegirane akte. Nasprotno, sprejemali smo prošnje in pa vprašanja, prošnje uh, po dodatnih informacijah, eh, ki so se uh, nanašale na tehnične vidike. Evropska komisija je pripravljena nadaljevati s tem dialogom in še naprej bomo odgovarjali na vaša vprašanja. In uh, storili bomo vse, kar bo primerno na tem področju. In končno, poročilo eh, potrjuje dejstvo, da potrebujemo podaljšanje eh, teh eh, pooblastil za delegirane akte. Mislimo, da bomo še naprej potrebovali ta pooblastila v prihodnosti zato, da bi sledili hitremu tehničnemu eh, razvoju in da bi upoštevali zahteve gradbenega sektorja. Kajti dnevno izvajanje zakonodaje na tem področju dokazuje, da potrebujemo drugačne vrste delegiranih aktov, ki se nanašajo na eh, zadeve iz 60. člena. Kar pa se tiče eh, tega, da moramo slediti, eh, torej vse to se nanaša na tehnični razvoj na področju eh, gradbenih proizvodov. Treba je odstraniti možne omejitve pri trženju gradbenih proizvodov. In cilj je tudi ta, da bi odpravili upravno, upravno bremina za gradbeni sektor. Na tej podlagi. Eh, se po petih letih izvajanja komisiji zdi, da, je, da mora komisija nujno ohraniti ta pooblastila v prihodnosti. Želela bi izkoristiti to priložnost za to, da potrdim, da komisija dela na poročilu o izvajanju eh, uredbe o gradbenih proizvodih. Poročilo bomo izdali 16. Eh, aprila 2016 in. Eh, upoštevali bomo mnenje so zakonodajalca za to, da bomo pravilno izvajali eh, to zelo pomembno pravno besedilo na notranjem trgu. Hvala lepa. It's a bit unfortunate because the... Hvala lepa. Nekoliko nerodno je, da poročevalca za uredbo o gradbenih proizvodih ni tu. Bi kdo želel spregovoriti na mesto poročevalca? Ne. Imela bi eno vprašanje. Oziroma, mislim, da so e, številni postavili eno vprašanje. Kako je z varnostjo? Kako je z um, požarno varnostjo? Mislim, da je to drugačno in ločeno vprašanje. Eh, na tem vprašanju delamo, to zadevo preiskujemo, ampak eh, to ni eh, tema te razprave. Okay. So it's not possible. Dobro, to torej ni del teh delegiranih aktov, ampak eh, to se bo pojavilo v prihodnih delegiranih aktih. Eh, je tako? Dobro. Da, to je možno, pravi predstavnica komisije. Um, the next issue is on... Naslednja točka se nanaša na registracijo motornih vozil. Johana, čiščarska ali kdo drug, bi, je kdo, uh, bi raz pregovoril kdo iz Evropske komisije v zvezi s tem? So I understand Barbara Bonvisuto. Barbara Bambisuto je z nami. Barbara, prosim, če nam a, poveste, kakšen je položaj a, na področju registracije motornih vozil. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoča, in hvala lepa, da ste uvrstili to točko na dnevni red. Komisija pripisuje temu predlogu velik pomen. Eh, treba je odpraviti ovire, za katerimi se soočajo državljani, ko poskušajo uporabljati registrirana vozila, ki so registrirana že v neki drugi državi članici. Te ovire so med glavnimi 20 eh, glavnimi ovirami na notranjem trgu. Komisija je sprejela 4. aprila 2012 ta predlog, od takrat naprej pa potekajo pogajanja glavno odprto vprašanje eh, v delovni skupini sveta je kraj registracije. To je slavni člen 3. Dosegli smo napredek, pozitivni napredek, kajti na zadnjem srečanju delovne skupine sveta je postalo jasno, da so sedaj vse države članice prepričane, da bi moral tretji člen ostati v predlogu. To, da še vedno potekajo razprave o eh, tem, eh, kakšna ne bi bila formulacija tega tretjega člena. Sedaj razpravljamo o kompromisu. Tu pa je tako, da bi morala biti glavna merila še vedno uh, uh, uh, kraj uh, uh, bivanja prosilca za registracijo. Torej, to bo glavno merilo za prenos. Toda postalo je jasno, da eh, je potrebna določena prožnost in da potrebujemo tudi kriterije za odstopanje. In ti kriteriji bodo temeljili na ideji poglavitne eh, uporabe vozila. To je uh, vključeno tudi v poročilo o TP. Kot sem dajala, še vedno razpravljamo o formulaciji, ki bi bila sprejemljiva za vse države članice, zlasti eh, so države članice omenile vprašanje eh, izvajanja, eh, izvrševanja in Evropska komisija je pripravljena pomagati pri doseganju tega kompromisa. Seveda, dokler bo ta kompromis skladen z evropskim pravom in pa z eh, pravosodjem oziroma s sodno prakso eh, Evropskega sodišča. Toda, kot sem rekla, razprave so zelo konstruktivne in januarja se bo delovna skupina znova sestala in upam, da bo ta sestanek potem utrl pot v razprave v Koreperju in pa k temu, da bomo ponovno začeli se pogajanji z Evropskim parlamentom. Hvala. Hvala lepa. Diter. In potem Marija Grapini. Hvala lepa, eh, gospa eh, eh predsedojoča. To je star problem. Že pred leti smo opozorili na ta problem in ugotovili smo, da je to eden največjih netarifnih ovir za evropske državljane. Vesela sem, da eh, nas je komisija obvestila o napredku v svetu. Moram reči, da je komisija trdo delala na tem dosjeju. In sicer od leta 2012 naprej, ko so predlagali novo uredbo. Vedno sem eh, vesela, ko je z nami komisija, z nami pa bi moral biti tudi predstavnik sveta. Strinjam se, da smo dosegli določen napredek, da so se stvari začele premikati v svetu, ampak mislim, da bi se lahko premikali hitreje. Mislim, da razlike niso tako velike, da ne bi mogli na, doseči dogovora eh, med so zakonodajalci. Evropski parlament in komisija sta se je pripravljena eh, lotiti reševanja ene največjih eh, ovir naših državljanov, ampak očitno svet ni pripravljen za to. Eh, srečali smo se že z prihodnim nizozemskim predsedstvom in upam, da bomo v naslednjem letu lahko našli rešitev za to področje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Opravičiti se moram, ker sem se nekoliko zamudila, ampak a, bila sem prisotna pri neki drugi razpravi. Sedaj pa nekaj besed k tej temi. Aprila 2014 so poslanci a, napisali pismo in a, dobili smo konkretno odgovor na to vprašanje. Kolegica je dejala, kolegica iz komisije, da smo dosegli napredek, ampak ta hip imamo eh, sodbo Evropskega sodišča v Belgiji in tudi v drugih državah, pa vendarle si države članice določbe drugače tolmačijo. Če me nekdo obišče v Belgiji za en teden, ali to pomeni, da mora avto registrirati v Belgiji ali pa tako tvega, da mu bodo avto zaplenili? To je torej res zelo pomembna tema, kajti uh, govorimo o notranjem trgu. Želimo, da bi notranji trg deloval v vsakem pogledu. In sedaj uh, je tu pojav, ki je ovira za notranji trg. Morda bi lahko komisija podala odgovor na to vprašanje. Hvala. Hvala. Tudi sama si želim napredka eh, pri tej temi. Nekaj sem že večkrat opazila. Eh, torej, zelo težko je eh, najemati avto v eni državi in iti potem za drugo državo v primerjavi z ZDA. moramo eh, zagotoviti to, da bo lažje eh, prenašati eh, avtomobile iz enega konca Evrope v drugega in tako bi zagotovili tudi nižje stroške za državljane. Rada bi tudi zagotovila, da ne sprožamo varnostnih vprašanj, kajti po grozljivih dogodkih v Parizu so bili upleteni tudi eh, ljudje, ki so najeli avto in ga potem eh, peljali čez majo. Torej, to je v področje je treba urediti. Želim biti stotstotno prepričana, da dobimo informacije o tem, kdo je v avtu, ali je to lasnik, ali je to nekdo, ki je najel avto. In varnostne službe morajo imeti možnost, da to ugotovijo. Torej, treba je ugotoviti, kdo je lasnik ali kdo je voznik avtomobila, ko gre za prenos avta preko meje. Torej, toliko za moje strani. Preden sprejmemo ta dosije, je treba zagotoviti, da smo pokrili tudi varnostna vprašanja. Vem, da sistemi v teoriji obstajajo, ampak v praksi ne. Komisija. Eh, želite odgovoriti na ta vprašanja? Hvala lepa, predsedujoča. Da, eh, nameravamo doseči vse te cilje, seveda pravno varnost za državljane, želimo eh, olajšati življenje profesionalcem in želimo zagotoviti tudi to, da tisto, kar bomo sprejeli, bo možno z lahkoto izvajati in da to nikakor ne bo spodkopavalo možnosti držav članic, da um, eh, izvajajo, uveljavljajo uh, pravila pri cestnem prometu. Težko je najti obeseditev, ki bo zadovoljiva za vse, ampak lahko vas prepričam, da imamo pred očmi vse te cilje. Hvala lepa. Torej, po mojem mnenju je velika razlika med tem, da imamo pred očmi cilj in pa da eh, mi zagotovite, da eh, ste te cilje tudi dosegli ampak eh, morda bi nadaljevali za naslednjo točko na dnevnem redu. so thank you again to kirsten jorna from the z nami je gospa jorna um, in sicer direktorica iz direktorata za politiko notranjega trdva, uh, eh, urajanje in izvajanje v generalnem direktoratu za rast. Spregovorili boste o primerih kršitev na notranjem trgu. To je uh, nadaljevalna razprava Eh, kajti eh, že smo imeli eh, izmenjavo mnen za Evropsko komisijo o primerih kršitev na notranjem trgu. In to prvo izmenjavo mnen smo imeli oktobra v lanskem letu. Gre za to, da se osredotočamo na tiste sektorje, kjer prihaja pogosto do kršitev. Treba si je pogledati, do kakšnih kršitev prihaja in pa kaj se lahko iz tega naučimo. Na in to bi morali razumeti kot del širše razprave o strategiji notranjega trga. O tem smo danes zjutraj na široko razpravljali. Žal so nas morali številni poslanci zapustiti, kajte vem, da potekajo glasovanja v drugih odborih, ampak to ne pomeni, da tega odbora ne bodo spremljali kasneje oziroma da ne bodo poslušali eh, prenosa na spletu kasneje. Vsem članom odbora in vsem nadomestnim članom bom poslala elektronsko pošto v zvezi s tem. In vedno imamo zadnjo vprašanje izvajanja in pa vprašanje kršitev. Torej, gre za to, kako bi lahko rešili zadeve. Sedaj pa bom predala besedo gospe Kerstin Jorna. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ko sem bila tu zadnjič, nismo imeli strategije notranjega trga, vmes pa je bila ta strategija sprejeta eden eh, pomembnih stebrov strategije notranjega trga je, da bi pravila delovala. In na prosovnici vam bom pokazala, ali eh, deluje eh, cikel izvajanja zakonodaje. Well, while we are trying to get it on the screen, um, the making just, it just work. Just take some time to get it on the screen. Počakajmo, da bomo prosojnico videli na platnu. Tako. Če želimo, da to deluje, potem moramo imeti pravila. Gospa predsedojoča prekinja in prosi, da bi ugasnili luči. Screen.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 i know that that means that the tv cameras won't be able to look at our faces but the information is. vem da potem eh, na kameri ne bodo videli naši obrazi ampak mislim da ta hip eh, to ni toliko pomembno kot to da vidimo dobro prosojnice. just talk i'll walk you through lahko začnem Dobro, pred seboj vidite krok in to je življenjski eh, krok pravil. Začne se s predlogom Evropske komisije, potem to sprejme Evropski zakonodajalec. Potem pa se začnejo problemi, kajti ministri se vrnejo v svoja glavna mesta in potem radi pozabijo na eh, to, za kar so se dogovorili. Torej, prvo vprašanje je, kako bomo um, uh, ministri pripravili do tega, da se bodo držali zakonov. Države članice so uh, um, uh, se izboljšale v tem smislu, da sedaj potrebujejo manj časa za prenos zakonodaje. Ampak tukaj gre tudi za kakovost uh, prenosa zakonodaje. Uh, Včasih sprejmejo države članice zakonodajo, ki ne pokriva vsega, imamo pa tudi takšno zakonodajo, ki pokriva še kaj več kot tisto eh, zakonodajo, ki jo je treba prenesti. In to imenujemo gold plating oziroma čezmerno prenašanje Evropske v nacionalno zakonodajo. Kolegi eh, v, zakon, v komisiji prejmajo veliko dokumentov in potem morajo eh, te zadeve preveriti, ampak motivacija za preverjanje ni tako velika, kajti tega je preveč. Torej, predlog nove strategije je ta, da bi uporabljali analitike podatkov. Tudi javni sektor bi lahko uporabljal analitike podatkov. In ta hip uh, us, uh, delamo na urodju za analizo podatkov, tako da bomo lahko v enem tednu preverili, ali je zakonodaja, ki, jo, ki so jo države članice poslale k nam, v redu, ali pokriva vse, ali preveč. In tako bomo tudi. Uh, pre, preverili, če ta zakonodaja obsega sedaj več kot tisto direktivo, ki bi jo morali prenesti. To pomeni, da bomo hitro ugotovili, kaj je sedaj v tej zakonodaji, ali je notri preveč in eh, potem lahko hitro vstopimo v stik z državami članicami in ni nam treba čakati, da nek eh, eh, človek, ki uporablja zakonodajo, naleti na napake. To je prva stvar. Torej, ko je to potem preneseno v nacionalne zakone, se zakonodaja uporablja. Uh, in up, uporabljajo jo uh, uh, privatni operaterji, podjetja, državljani in uporabljajo jo tudi uh, javni organi. In Težave so na obeh stranih. Podjetja in državljani pogosto rečajo, nismo vedeli, da imamo te pravice, nismo vedeli, da bi lahko izkoristili to priložnost, kajti tega ne najdajo v nacionalnih zakonih. Premajhna je raven zavedanja. In uh, nova podjetja, ki razvijajo nove storitve ali nove proizvode, ne vedo, kako naj najdajo zakonodajo, ki se uporablja za njihovo področje delovanja. Potem pa imamo tudi um, organe držav članic oziroma države članice morajo zagotoviti, da se zakonodaja uporablja, torej imamo nadzor trga. In spet ugotavljamo, da ni prioriteta držav članic, da bi financirale uh, organe za nadzor trga in da bi temu namenili dovolj osebja. To je delno razumljivo, ampak uh, ti organi tudi niso dobro povezani, kajti nimamo pravega orodja katerim bi zagotovili, da ko se iznajde proizvod v eni državi članici, da potem um, informacije hitro zakrožijo, in, če, če nekaj ni v redu in da se potem uh, ta proizvod vzame z trga. Torej, nimamo tega, da bi se rezultati testov v eni državi priznali povsod in zato se sedaj strategija osredotoča na izboljšavo tržnega nadzora, tako da bi zagotovili, da so organe nadzora povezani, da imajo dovolj osebja in da imajo eh, dovolj učinkovite instrumente, da omaknejo za trga eh, proizvode, ki niso skladni s eh, evropsko zakonodajo. Številni to vrstni proizvodi prihajajo iz tretjih držav in to predstavlja velik težav. Zjutraj smo govorili o zavedanju. Udeleženci se pogosto ne zavedajo, kaj je v zakonih. In sedaj smo dali pobudo za to, da bi bile zadeve bolj pregledne, kakšne so pravice in kateri so tisti zakoni, kateri so tisti predpisi, ki jih je treba spoštovati. In zlasti govorimo o digitalnem enem kraju oziroma o enih vratih, torej o enem mestu, kjer bodo podjetje in posamezniki našli informacije. Ampak ne, da jih bodo samo našli, da tam dobijo tudi pomoč, ki jo potrebujejo, tako da bodo razumeli, kako se pravila uporabljajo. Omenili ste točke eh, enotnih, enakne kontaktne točke za proizvode. Tu sta dve omrežji, ki jo je treba združiti. Potem imamo pametni del izvajanja. In tu je nova prosojnica. Če imate 500 milijonov potrošnikov in 28 držav članic, potem moramo biti pametni pri tem, kako uresničujemo pravila, kako jih izvajamo in kako bomo eh, ciljali na najbolj um, pomembno zakonodajo, najbolj pomembne predpise. Tukaj vidite trend. Kakšen je trend? Od leta 2008, ko smo sprožili evropsko pilotno fazo, tukaj je šlo za administrativno sodelovanje z državami članicami, se je za 44 odstotkov znižalo število eh, primerov. Torej danes imamo, torej število primerov je opadlo za 2700. Zadeve delujejo. Če dosežemo države članice zgodaj, če hitro odkrijemo probleme in se potem uh, pogovorimo o reševanju teh pro problemov in to je del rešitve. Ko govorimo o pametnem izvrševanju, uporabljamo postopke za kršitve zato, da bi naše politike notranjega trga bolje delovale, da bi okrepili učinkovitost uredb In to boste videli, naprimer, na primeru naših predlogov za izvajanje um, uredbe o storitvah. Sprožili smo naprimer svežen o uh, kršitvah, ko gre za storitve, uporabljamo pa tudi postopke za kršitve, zato da ne bi eh, bilo treba sprejemati nove zakonodaje, kajti uporabljamo naprimer medsebojno priznavanje za uh, blago. Potem pa imamo še politiko um, javnih naročil in pametno. Kaj to pomeni? To pomeni, da se osredotočamo na tiste stvari, ki prinašajo novosti v državah članicah in v drugod. Kaj je zadnji primer? Komisarka Bjankovska je predlagala, da bi sprožili postopek kršitve proti trem državam članicam, zato ker niso spoštovale 15. člena direktive o storitvah. V skladu s to direktivo lahko države članice uvedajo um, zahteve, tarife, ampak samo, če je to edini način, da eh, dosežejo namene politike. Torej, to bi bilo proporcionalno sredstvo. Države članice pa pogosto rečejo, ker je to zapisano v našem zakonu, je to že sorazmerno. In eh, mi se potem proti temu usmerimo. In to je bil svežen, ki je bil sprejet eh, v lanskem juniju. Naj vam pokažem še eno prosojnico. Um, razumna mnenja. To uporabljamo takrat, kadar sodelovanje z državami članicami ni bilo uspešno, ko smo, naprimer, eh, administrativno sodelovali. In potem državam članicam rečemo, eh, tožili vas bomo pred zakonom, če tega in tega ne boste storili, kajti nam se zdi to pomembno. Ta hip imamo na tej eh, ravni 214 primerov razum, na, na ravni razumnega mnenja. Sedaj pa si pogledamo naslednjo prosovnico. Prejšnja prosovnica je bila po sektorjih. Kar pa vidite tu, tukaj imamo 16 primerov o slabi uporabi direktive o kakovosti zraka. Torej, torej gremo nazaj na prosojnico so sektorji. Tukaj čisto na vrhu dolga palica, okolje, potem sledi transport, eh, potem eh, obdavčenje in tako naprej. Svrlo modra eh, predstavlja tiste primere, ki so že pred sodiščem, temna modra pa so utemeljena mnenja. Imamo 12 primerov o upravljanju z odpadki. Če si pogledate promet, imamo 10 primerov Eh, ko gre za zakonodajo o prometnih eh, dovoljenjih. Potem še nekaj v zvezi z prejšnjo točko, registracija avtomobil. Imamo 20 primerov eh, proti državam članicam na tem področju in sicer so ti postopki na različnih stopnjah. Na tem delamo ampak upamo, da nam bo nova zakonodaja pomagala reševati oziroma izboljšati ta problem. Torej, to je področje, kjer prihaja do sistematičnih kršitev sedanje zakonodaje. Potem imamo um, uh, pravosodje in potrošnike. Imamo sedem primerov, ko gre za kršitve zakonodaje direktive o prostem gibanju. Potem pa naslednja prosojnica. Tukaj imamo razporeditev po državah. Mm, zadeva je um, povsem jasna. Vidimo velike razla, razlike med državami članicami. Ni pa razlik med drugimi tipi držav članic. Toliko o kršitvah. In kasneje se bom vrnila k temu, kako bi lahko združili te zadeve. Ampak preden vas opozorim na še eno pomembno stvar, na še en pomemben instrument, ki ga imamo za to, da bi dosegli boljše izvajanje. In to je postopek obveščanja. Države članice morajo obvestiti oziroma morajo uh, poslati obvestilo o vseh osnutkih tehnične zakonodaje, preden to zakonodajo spremejo nacionalni parlamenti. Uh, v treh mesecih pa lahko druge države članice ali pa komisija podajo svoje komentarje in prosijo države članice, da spremenijo uh, osnutke zakonov. To je pred uh, zbornica sprejemanja, kajti tu lahko odpravljamo uvire, preden se te uh, pojavijo. To je preventiva, ne kurativa. Ta direktiva je tudi otrok vašega parlamenta, kajti zapisana je bila leta 2015. Naj vam povem, kako pomembno je to. Imamo okrog 700 obvestil eh, se strani držav članic letno. Torej, 700 obvestil. Evropska komisija razpošlje okrog 17 utemeljenih mnen in to so rumeni kartončki kaj ti komisija reče. Če boste to um, začeli izvajati, boste kršili pravo Evropske unije. In imamo 160 komentarjev letno. In, uh, bi, in tam rečemo, pogledajte si še enkrat, zadevo bi lahko izboljšali. Ampak tukaj gre za uh, nadzor med uh, enakimi, kajti tudi druge države članice lahko komentirajo. Torej, prejmemo 17 komentarjev se strani drugih držav članic in operaterji lahko vse informacije eh, eh, o tem najdejo na spletni strani TRIS. Eh, imamo, torej to spletno stran si um, uh, je deležna 100 tisoč ogledov na mesec. In tako lahko vsi vedo, da če bomo zadeve rešili na tej fazi, v tej fazi, potem to ne bo problem kasneje. In Evropsko sodišče nam pri tem pomaga. Sodišče reče, če država članica ne obvesti, ne, prejme, ne, ne pošle obvestila tam, kjer bi morala, potem eh, te. Potem se temu zakonu eh, ne, ne morete, tega zakona ne morete izpodbijati eh, pred sodiščem in to je res nakazan in eh, to vrzel eh, so odvetniki izkoriščali. Torej, kako bi lahko sodelovali skupaj za to, da bi izboljšali um, skladnost oziroma iz, uresničevanje oziroma spoštovanje prava na notranjem trgu? Če sprejmemo zakon v, Braslu, v Bruslu in če potem tega ne prenesejo države članice v nacionalno zakonodajo, potem je učinek enak nič. Treba je um, pospešiti postopke Izdelali smo seznam vseh direktiv, mislim, da jih je skupaj 114, ki jih bo treba prenesti eh, v eh, nacionalno zakonodajo v tem sklicu in lahko nam pomagate za državami članicami. Potem pa je tukaj še kultura spoštovanja uh, zakonodaje we distributed a list of press information that the Commission publishes every month. Vsak mesec eh, dobimo eh, seznam eh, postopkov, ki so uvedeni zaradi kršitev. Pokazala sem vam 140 postopkov in komisija ima zelo veliko informacij o tem. Če nam želite pomagati, potem bi bili tega zelo veseli. Kot sem dejala, so te informacije eh, javno na voljo. Komisija sprejme odločitve glede postopkov vsak mesec eh, z izjemo januarja in eh, se znam objavi ravno tako vsak mesec. Tako da lahko imate pregled nad situacijo. Potem pa eh, so tukaj osnutki zakonov. Eh, vidimo, da so velike razlike med državami članicami. Eh, nekatere države članice obveščajo, druge ne, druge podajajo le komentarje. Sedaj poskušamo razumeti, koliko informacij ni bilo prejetih, ampak ta postopek ne uživa pozornosti, ki bi jo moral uživati in tudi nima takšne vrednosti, kot bi jo moral imeti za države članice. Ko želijo podjetja izvažati na notranjem trgu, naletijo na uvire zaradi eh, pravil, eh, ki jih je eh, njihova lastna država članica poskušala odpraviti eh, v osnutkih. Pripravljeni smo organizirati delavnice v državah članicah na to temo. No in s tem zaključujem to predstavitev. Kako gledamo na eh, spoštovanje pravil eh, v okviru strategije za notranji trg? Lucy Anderson in potem Marija Grappini. Najlepša hvala za to zelo koristno predstavitev. Imam le nekaj vprašanj. Najprej, zanima me, kako kategorizirate te primere v primerjavi z celotnim poročilom glede eh, izvajanja v Evropski uniji. Več kot polovica vseh primerov spada v to eh, kategorijo. Kako se odločite, ali spada določen primer eh, v kategorijo notranjega trga ali ne? In potem drugo vprašanje območja, kjer je veliko eh, postopkov o kršitvah, eh, seveda je okolje glavno področje, ampak izpostavili ste tudi eh, promet. Kar zadeva okolje, je to problem, s katerim se soočamo že dolgo in parlament je na to že upozoril, pa tudi odbor za pravne zadeve, kajti okoljske pravice so ključnega pomena za državljane in skoraj da vsi bi se strinjali, da ima Evropska unija povsem jasne pristojnosti na tem področju iz številnih razlogov. Na tem področju potrebujemo in to ne bi bilo korisno le za ta odbor, ampak mogoče bi se ta odbor moral z tem še prav posebej soočiti pravne instrumente, torej potrebujemo pravne instrumente, eh, ki bi lahko zagotovili specifično zakonodajo, ki nam bi bila v pomoč pri eh, področjih, kjer se pojavljajo veliki problemi. Eh, mogoče bi lahko to pokomentirali ali pa kolegi iz pravne službe. Marija Grappini. Marija Grappini, najlepša hvala. Zelo zanimiva predstavitev je bila to, moram reči. Zagotovo ste povsem upravičeno dejali, da moramo države članice bolje seznaniti z pomembnimi vidiki um, izvajanja. Tudi v moji domovini se je zgodilo, da so pristojni organi čakali do zadnjega trenutka, uh, preden so izvedli eh, direktivo, čeprav bi bilo najboljše, da bi se izvajanje začelo predvčerajšnjim. Zato moramo zagotoviti pomoč državam članicam, vendar pa obstaja tudi veliko drugih elementov, ki eh, ogrožajo lojalno konkurenco, recimo pri javnih razpisih in pri obveščanju. dejali smo, da eh, projekt ne sme biti ogrožen zaradi tega, ker so se pojavile pritožbe eh, po javnem eh, razpisu. Jaz sem predlagala, da bi uvedli sankcije zopr tiste, ki ki se pritožujejo čez eh, postopek in eh, njihova pritožba ni utemeljena. Povsem odkrito vam lahko povem eh, iz lastnih izkušenj, da so pravila na področju javnih naročil povsem nesprejemljiva za majhna in srednje velika podjetja. Nemogoče jih je obvladovati. komisija je dejala, da ima sistem za tiste, ki ovirajo eh, javne razpise. In sedaj še vprašanje glede zadnje prosojnice. Bolj razvita je določena država članica in sicer, če pri tem upoštevamo vse gospodarske eh, kazalnike, bolj je disciplinirana na notranjem trgu. Ali je to povezano, kaj vi menite? Hvala lepa. Hvala lepa tudi za informacije, ki ste nam jih poslali, eh, Krsten. Eh, Nažalost smo te informacije prijeli šele včeraj in nismo imeli časa, da bi si jih ogledali. Mogoče se bomo morali k temu še vrniti. Še prav posebej pa je eh, to zanimivo, zato ker poročilo, ki sem ga ravno kar prejela, vključuje tudi nekatere ključne primere in mislim, da bi bilo zares zanimivo ugotoviti, kako lahko pomagamo pri zagotavljanju večjega osredotočanja eh, na kršitve, kako bi nam lahko to pomagalo pri razumevanju eh, posameznih primerov. In Lucy je dejala, eh, ko gre za zanimive, velike projekte, bi lahko mogoče te izpostavili in vem, da eh, bi bilo težko izbrati eh, posamezne projekte. Koristilo bi nam, če bi bili eh, bolje seznanjeni z politiko, ki jo sprejemamo. Ehm, morali bi bolje razumeti postopke kršitev. naprimer eh, na vrhu vašega seznama je Grčija, ki eh, ne spoštuje eh, energetskih določil oziroma določil energetske učinkovitosti pri stavbah. Potem je tukaj recimo primer pri čiščenju odpadnih voda. Poleg tega uh, moramo ugotoviti tudi, kakšne so povezave z zakonodajo, ki jo sprejemamo. V okviru trialoga je zadnja razprava vedno eh, na temo izvajanja, eh, kateri bo rok, kdaj bodo države članice to izvedle. Parlament vedno reče, naredimo to čim prej, svet vedno pravi, dajte nam dovolj časa, da bo izvajanje ustresno nekatere članice sveta eh, se ne morejo odzvati tako hitro, je pogosto izgovor, eh, kajti nimajo zadostnih zmogljivosti. Kako bomo torej zagotovili, da eh, ne bo izvajanje zakonodaje trajalo štiri leta? Leta 2008 je ta odbor sprejel uh, določila uh, glede uh, deaktivacije uh, na področju orožja, ampak sedem let je trajalo, da je uh, bila ta zakonodaja tudi uresničena. To se mi zdi uh, nespremljivo. Uh, zelo koristno bi bilo, če bi uh, ta svežen poslali članom, uh, svežen, ki ste nam ga pripravili in potem uh, Če bodo poslanci imeli vprašanja, eh, bi mogoče lahko eh, vsaka izmed skupin eh, imenovala svojega predstavnika in potem bi lahko imeli delovno študijo. Mm, in sicer na osnovi posameznih primerov, vem, da jih ne bo lahko izbrati. Mislim, da je bila odlična eh, tudi vaša predstavitev eh, kršitev, eh, ki naj bi se zmanjšali za polovico in pri tem ste poskrbeli tudi za primerjavo med posameznimi državami in to se mi zdi zelo pomembno. Hvala lepa. K temu se bomo še vrnili. Hvala lepa. Cikl, ki sem vam ga prej pokazala, je um, predstavljal celoten postopek. Seveda lahko vidimo, kaj se bo dejansko zgodilo šele, ko se zakonodaja prične izvajati v 28 državah članicah in zato imamo uh, ta cikl. Z eh, nadzorom nad kršitvami ugotovimo, eh, katera področja bi bilo potrebno izboljšati. In to je tisto, eh, na kar mislimo eh, pri izvajanju in eh, pri razumnem izvajanju, smotrnem izvajanju. Torej, zelo lepo bi bilo, če bi lahko sodelovali na tem področju. In uveljavljanje. Uh, zahteva eh, najprej skladnost eh, in z zagotovitvijo skladnosti se zmanjša delež zakonodaje, ki jo je potrebno izvesti. Pripravljena sem se pogovarjati tudi o posameznih področjih. opravljamo tudi usporedne dejavnosti, eh, skušamo identificirati grozde, eh, skušamo najti ponavljajoče se vzorce in včasih eh, tukaj ne gre zgolj za eno vrsto zakonodaje, ampak za različne vrste zakonodaje, ker se izkaže, da mehanizem ne deluje, recimo tržni nadzor imamo več eh, različnih eh, predlogov, zakonodajnih predlogov, ki pa so vezani na isti instrument. Če želimo, da bi mehanizmi tržnega nadzora sodelovali na notranjem trgu, če želimo, eh, da bodo eh, ti mehanizmi imeli ustrezno vlogo, potem moramo olajšati njihovo delovanje. Torej, zato se mi zdi uh, ta uh, eh, cikl skladnosti tako zelo pomemben. In mislim, da uh, obstaja tukaj velik potencial za sodelovanje. Sedaj pa še k javnim naročilom in k ulaganjem. Eden izmed naših predlogov. Uh, na področju enotnega trga je ex ante sodelovanje pri velikih ulaganjih. Na ta način bi lahko zagotovili, eh, da se postopek javnih naročil ustrezno izvaja in na ta način eh, bi eh, se lahko uspešno izognili določenim kršitvam. Hvala lepa. Ali bi lahko dobila odgovor glede kategorizacije? Ja. To razpravo smo imeli, ko smo uh, razvili kazalnike za uh, notranji trg. In strinjam se, da je bila uh, takrat definicija takšna, da je bila uh, zakonodaja notranjega trga vsa zakonodaja, ki temeli na pravni osnovi uh, notranjega trga. morali smo poskrbeti za določeno razmejitev in tako smo se pač odločili. Vam lahko še jaz zastavim vprašanje. Poslali ste nam seznam kršitev iz novembra, kar je za 18 različnih odločitev. Ali je to eh, poprečna številka za vsak mesec? Eh, ne, eh, situacija se spreminja iz meseca v mesec. Na začetku sem uh, mislila, da bi vam poslala pregled za celotno leto, ampak um, potem sem vam poslala samo eh, primer uh, za november. Situacija se spremenja. Deset minut še imamo pred naslednjo točko. Mogoče bi zato prebrala teh 18 primerov. Energija, Grčija. In uh, direktiva o energetski učinkovitosti, Francija in Zozemska, energetska učinkovitost, Francija radioaktivni odpadki, Grčija um, čiščenje odpadnih voda, Poljska uh, zakonodaja na področju voda, finančna stabilnost, finančne storitve in kapitalska unija, Luksemburg. Uh, pet držav članic eh, na področju finančnih storitev, Bolgarija, Luksemburg, Slovenija, Romunija in Švedska, notranji trg, Mačarska, glede eh, javnih naročil. Izgradnjo, pri izgradnji nove termoelektrarne Slovaška um, oznaka porekla Eh, Belgija enotno dovoljenje, Cipr obnovitev Eurodaka, mobilnost, eh, elektronski register za promet, vprašanje vozniških dovoljen Estonija, Italija, Portugalska in Slovenija, Poljska, Eh, elektronske cestnine in eh, davčna unija, Nemčija, eh, davek na dediščino, Španija, obdavčevanje neprofitnih organizacij in nizozemska dvojno obdavčevanje nizozemsko, v nizozemsko-japonskem sporazumu. Mislim, da bi to moral vsak odbor prebrati vsak mesec. Tako da bi natančno vedeli, kdo se je uvrstil na ta seznam pri ključnih odločitvah Evropskega parlamenta. Sicer pa sem pripravljena temu nameniti dve minuti vsakič pred glasovanjem, tako da bodo vsi vedeli, kaj se dogaja. To je zgolj pobuda. O tem lahko razpravljamo. Komisija. Naj najprej povem, eh, da je eh, ta eh, seznam obvestilo za javnost Evropske komisije. Če imate še dve minuti, bi vam rada prebrala nekaj primerov, kjer smo uspeli odstraniti ovire. No, gre za uh, obdobje petih let in sektori, uh, eh, kjer je bilo veliko zakonodajnih dejavnosti v državah članicah, je, so energetska učinkovitost stavb, eh, tlakovanje cest, uh, varnost, požarna varnost stavb, uh, pijače, uh, radijska oprema, telekomunikacije, uh, obdelava odpadkov. Uh, biološko razgrazljivi odpadki in tako naprej. Torej, postopek je zelo pregleden eh, in naša obvestila eh, prevajamo vse jezike skupnosti. Eh, obravnavajo tudi, obstajajo tudi dobre možnosti izmenjave med državami članicami v tem trimesečnem obdobju. Države članice lahko na ta način povedo, da bi bilo za podjetja izjemno težavno vstopiti na trg druge države članice zaradi omejujočih pravil. Recimo za področje pijač, zakaj imamo toliko različnih eh, pravil, toliko različnih sistemov? Nacionalnim parlamentom to eh, ni všeč, eh, kaj ti. potrebno bo razložiti, eh, kako zelo koristno bi bilo, če bi spoštovali pravila za državljane in države članice. Well, I understand there's two reports going through this parliament which are own initiative. Ja, imamo dve poročili na lastno pobudo na to temo. Strategija enotnega trga pripravljajo Laura Komi in pa odprava eh, netarifnih ovir. Eh, to poročilo pripravlja gospod Dalton. Uh, in uh, s tem se ukvarjate tudi vi. In v okviru evropskega semestra se ravno tako s tem ukvarjamo lahko oba poročevalca uspodbudim, eh, da si ogledata to, kar ste ravno kar dejali. Zanimivo se mi je zdelo tudi, da eh, določene eh, države članice z lastnimi pravili omejujejo izvoz podjetij to je eh, zelo zanimiv pogled na eh, notranji trg. Ne gre zgolj, eh, da ne dovoliš prodajo oziroma države članice ne dovolijo prodaje iz druge države članice, ampak da omejujo lastna podjetja pri prodaji v druge države članice in to je zelo pomembno tudi za nacionalne zakonodajalce. Najlepša hvala, Kristin, za, to, za ta zelo zanimiv pregled. Jaz sem prebrala seznam kršitev, eh, vi eh, bi se radi osredotočili na dejavnosti za preprečevanje kršitev in seveda je dobro, da imamo oba pogleda. Naslednja točka na dnevnem eh, redu je, so informacije o trialogu. Naš poročevalec Andreja Švab žal ne more biti z nami zaradi drugih obveznosti, ampak eh, v njegovem imenu lahko povem, da smo po dveh letih in pol eh, pogajanj uspeli doseči sporazum glede te direktive in rada bi se zahvalila tako Andreasu, eh, kakor tudi njegovi ekipi, še prav posebej Astrid, eh, ki si je močno prizadevala na tem področju. Zahvaljujem pa se tudi Birgit eh, iz sekretarjata odbora IMKO, zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci. Eh, Nikolaju, ki eh, je bil vključen eh, v razprave, ki so potekale pozno v noč. Naj vam podam povzetek. Zakonodaja pokriva različna področja, operaterje in pa storitve, kritično infrastrukturo, bančni sektor, e-zdravje Potrebno je zagotoviti kibernetsko varnost, zagotovili smo enotne postopke identifikacije za operaterje, eh, pri tem eh, smo vzpostavili tudi eh, sistem oziroma mehanizem posvetovanja med državami članicami pri digitalnih ponudnikih parlament eh, najprej ni želil, da bi bili ponudniki vključeni v okvir te direktive. Zaskrbljeni smo bili zaradi različnih sistemov poročanja v državah članicah. Eh, potem smo našli kompromis glede eh, maksimalne harmonizacije in z izjemo za mikro podjetja in pa za mala in srednje velika podjetja. Države članice morajo same vzpostaviti varnostne standarde, potem pa sledi ex post nadzor, ki mora zagotoviti, da so, dr so podjetje sama prevzela zadostno odgovornost. Poleg tega imamo tudi postopek eh, takojšnjega obveščanja. Uh, potem so vključeni v to tudi eh, brskalniki, pri tem pa je potrebno seveda upoštevati odnos, eh, z, odnos med operaterji in pa eh, ponudniki infrastrukture. Tesnejše sodelovanje med državami članicami. usklajevanje eh, z pomočjo koordinatorjev, naslednji koraki. Eh, končni eh, sporazum bo sprejet strani sveta, ko bodo dokument pregledali pravniki, potem pa bo sledilo obdobje izvajanja 21 mesecev in šest mesecev za vzpostavitev kritične infrastrukture. Torej čestitke vsem skupaj in Nikola bi rad spregovoril na to temo. Gospod Anti. Volevo solo, predsednik, ringraciari. Gospod predsednica, rad bi se re zahvalil Andrejasu, ki ga ni. In eh, tudi eh, tebi za opravljeno delo, eh, predvsem v okviru trialoga, luksemburško predsedstvo je doseglo rezultat, ki je zelo uh, dober rezultat. Eh, vprašanje o mreži je ključnega eh, pomena. Nismo dosegli vseh ciljev, ki smo si jih zastavili, ampak uh, Začeli smo vzpostavljati sinergijo eh, v Evropski uniji, kar bi evropskim državljanom, evropskim inštitucijam in nacionalnim inštitucijam moralo zagotoviti večjo pravno gotovost na tem področju. Zahvaljujem se eh, poročevalcu in drugim članom, eh, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Jaz sem se v temu postopku pridružil zelo pazno, šele julija, ampak eh, šlo je za zelo pomemben projekt, za zelo dolg projekt in to tudi kaže, kako težko je bilo doseči eh, rešitev, eh, ampak na koncu smo našli kompromis, ki je spremljiv za vse. Hvala lepa. Completely agree. Se pa polnoma strinjam, eh, to je bil zelo zapleten postopek, s tem so se ukvarjala številna predsedstva. Torej, upam, da bo naša kritična infrastruktura sedaj varnejša. Naslednja točka na dnevnem redu pa je predstavitev študije o odstravitvi ureditvi ovir in znižanju strošku za podjetja na eh, enotnem trgu. Vem, da poročevalec eh, glasuje v nekem drugem odboru, ampak ali bi ga lahko morda kdo poklical, kaj ti eh, rada bi nadaljevala. Dali mu bomo tri minute. um, I know there's some big votes happening. Ja vem, da potekajo pomembna glasovanja v drugih odborih, zato so številni člani morali tja oditi. three two one we're going to start um, so this is a presentation of a tukaj gre za predstavitev študije in sicer o zmanjšanju ovir in stroškov za podjetja na notranjem trgu študijo smo zahtevali za to, da se zagotovijo dokazi za uh, poročilo na lastno pobudo o netarifnih ovirah na notranjem trgu. Dan Dalton je poročevalec za to poročilo. Eh, tukaj pa sta z nami dva predstavnika eh, London School of Economics, ki nam bosta predstavila poročilo had to go off to vote in another committee and the votes were expected to be extremely long today. But Izgleda, da se je glasovanje v drugih odborih zavleklo, tako da z nami ni veliko kolegov. Vse pa se tudi prenaša prek spleta in eh, bodo kolegi to lahko kasneje poslušali. Izvolite. No, tukaj gre za povzetek zelo široke študije. in sicer o tem, kakšni so stroški in ovire na notranjem trgu in kako je to povezano s političnim programom, ki trenutno poteka v evropskih institucijah. Govorimo pa tudi o tem, kako bi stvari peljali naprej. Najprej bom podal informacije iz ozadja. Torej, predstavil bom kontekst, v katerem smo razmišljali o stroških in ovirah na notranjem trgu, potem kakšni so ti stroški in kako se merijo. Govorili bomo tudi o tem, kako trenutne pobude urejajo to vprašanje, kakšne so prednostne naloge in na koncu še, kako bi lahko te stroške in ovire zmanjšali. Naslednja prosojnica, prosim. Glavni cilj eh, politike je, da se zmanjšajo ovire za makrointegracijo in da se minimalizirajo nepotrebni stroški za podjetja. Politika na tem področju se ukvarja predvsem s tema dvema vprašanjama. Gre za to tudi, da se poveča agregatna blaginja in eh, da je več tudi inovacij. To bo vse prispevalo k konkurenčnosti tukaj gre za agendo usmerjeno v trg, ne eh, samo v podjetja. Ne želimo uh, vsega olajšati za podjetja, ampak želimo, da postanejo bolj konkurenčna. Potem imamo tu ovire in stroške. Pogosto gre za isto stvar. Ovire so stroški. Uh, In če bi imelo viro, ki je podjetje, ne bi moglo preseči zaposlovanje v drugi državi članici, eh, potem je isto, kot če bi to podjetje začelo iz nič v novi državi članici. In pogosto so te stvari med sabo povezane, torej stroški in ovire. Moramo pa si ogledati ovire, ki jih eh, ustvarjajo tržne značilnosti, naprimer tukaj vidimo to na levi, pa tudi regulativne ovire, ki jih ustvarja politika. Naslednja prosojnica. Eh, tudi tržni neuspeh eh, predstavlja oviro in tukaj so vključene tudi preference potrošnikov, potem tudi razlike v navadah in jezikih. Eh, to je še vedno precej velika ovira na evropskem trgu. To je lahko problematično, torej na določenih delih trga in pa regulacija, torej zakonodaja. Zakonodaja skuša odpravljati ovire. To je tista motivacija, ki je za uh, uh, samo zakonodajo. In regulacija tukaj, tukaj igra uh, dvoumno vlogo. Med državami obstajajo razlike in preference se razlikujejo. Uh, in to pogosto prinaša tudi dodatne stroške. S tem je potem povezan neuspeh eh, trga. In eh, zakonodaja ni uspešna, kadar prednostne naloge niso jasne in kadar se ne predvidijo učinki. Eh, potrebne pa so tudi sinergije z drugimi eh, področji politike in kadar to ni upoštevano, takrat lahko pride do eh, tržnih neuspehov in dodatnih ovir. No, tukaj pa eh, prosojnica, s katero si lahko bolje predstavljate, eh, zakaj si prizadeva regulativna politika, skušamo zmanjšati ovire, ampak eh, s tem se lahko povečajo administrativni stroški za podjetja. Ni dovolj, da si ogledamo samo stroške in ovire ločeno, ampak to, kaj politika želi doseči na tem področju. In ko govorimo o podjetjih, eh, gre za eh, ekonomske učinke, širše gledano, in tudi davkoplačevalci so prizadeti s temi odločitvami. Pametna regulacija, pametno upravljanje, kaj mislimo s tem konceptom. Gre za izračun eh, koristi in stroškov in koristi bi morale presegati stroške. Mm, ciljna področja so tista, kjer lahko pričakujemo največ koristi. In to je vedno v spredju eh, regulative. Imamo prioritete, ki se jih skuša objektivno meriti, ampak to se ne ujema vedno z obstoječimi dejavnostmi, eh, ki se odvijajo na področju politike. Včasih obstaja tukaj tudi vrzel. Ampak treba je odpraviti stvari, ki niso v skladu s prednostnimi nalogami. Imamo pristop od spodaj na vzgor, ko si ogledamo stroške podjetij. To je primer, ki smo ga vzeli iz visoke, eh, skupine na visoki ravni. Skušali smo se osredotočiti na mikroraven pri eh, podjetjih in njihovih stroških. In tukaj vidimo, da so razlike med sektori predvsej velike, stroški so visoki v visoko upravljanih eh, področjih oziroma sektorjih, naprimer farmacevski sektor je tak, nem pa to ne omogoča razlikovati med mejami oziroma med eh, ovirami, ki so nepotrebne in tistimi, ki so potrebne za to, da se eh, naprimer dosežejo ustrezni učinki. V skladu s tem poročilom eh, to vidite v drugem stolpcu. Potencial za zmanjšanje ovir je precej velik. To se imenuje doseženo zmanjšanje, ampak to bi bilo doseženo šele, če bi vsi ukrepi prinesli svoje sadove. različni načini obstajajo, kako proučevati eh, stroške in ovire. Tukaj imamo tudi eh, deset najbolj obremenjujočih zakonov Evropske unije za majhna in srednja podjetja, ampak še vedno obstajajo eh, razlike med temi obremenjujočimi postopki in zakoni in pa tistimi, ki prinašajo največ stroškov. No, tukaj imajo tudi eh, majhna in srednja podjetja različne izkušnje. Problem pri tem pa je, da ne moremo res razlikovati med potrebnimi eh, ovirami in bremeni in pa eh, tistimi, kjer se lahko eh, stroški zmanjšajo. kaj vemo še o stroških, vemo, da se lahko znižajo in najboljše prakse lahko najdemo tudi v evropskih državah. Določene države članice so se zelo dobro odrezale. Mm, tukaj imamo samo en kazalnik tega. Veliko je še manevrskega prostora za učinkovitost pri administrativnih eh, postopkih, to je priznano vendar pa nismo še našli odgovora na to, kako, do katere mere lahko ta bremena zmanjšamo in kje je pravo ravnotežje. No, še ena stvar, še en način, kako lahko eh, gledamo na eh, stroške, eh, predvsem stroške povezane z ne Evropo. Tukaj moramo pogledati širše treba bi bilo eh, zapolniti vrzeli na notranjem trgu. In spet eh, smo dobili eh, prioritete. Digitalni enotni trg, naprimer, to se zelo poudarja. 415 milijard evrov naj bi bilo s tem povezanih letno. Poleg tega so javna naročila zelo pomembna. In številke na teh področjih so res ogromne. Mm, tako da moramo proučiti tudi učinke posameznih eh, področji na notranji trg. Naslednja prosojnica, prosim. Eh, še naprej. No, kaj smo še ugotovili? Veliko dejavnosti trenutno poteka, te stvari niso nove, prednostna področja eh, ljudje dobro razumejo in evropski organi vključno s komisijo, ukrepa na teh prednostnih področjih. Vendar pa eh, povezava med delovanjem in pa rezultati pogosto ni jasna in tudi ni jasne časovnice eh, za to, kdaj se bodo učinki na notranjem trgu pokazali. Mm, tukaj vidimo tudi, da obstaja velika vrzel. Vidimo, kako dolgotrajni zakonodajni proces. Eh, vemo, da je proces pred prvo obravnavo zelo dolg. Poleg tega je potem dolg tudi proces eh, prenosa eh, oziroma obdobje, preden začnejo stvari veljati v praksi. Eh, tako da je čas, da pride do končnega učinka, res zelo dolg. 3,6 mm, let znaša to obdobje, preden zakonodajni predlogi začnejo veljati. Potem imamo pa še druge dejavnosti, ki niso tako konkretne kot zakonodajni predlogi. Digitalni enotni trg, eh, zato zdaj obstaja strategija in če si ogledamo strošek ne Evrope, ki so ga pripisali vrzeli eh, na enotnem trgu, No, letos je bilo objavljeno poročilo v zvezi s tem in če si ogledamo številko, potem vidimo, da gre že za 277 milijard evrov letos. Časovnica oziroma načrt za dopolnitev digitalnega enotnega trga je znan in če si ogledamo stroške zakasnitve eh, pri tem, bi bilo v naslednjih treh letih ehm, škode za kar 1,3 biljona. Ta strategija pa eh, ni nova, eh, vse je povezano tudi z digitalno agendo za Evropo, ki je bila predstavljena leta 2010. Veliko eh, stvari se je že odvilo v tem času in to vse čas tudi prinaša dodatne stroške. Potem pa še reforma eh, carine. Administrativno breme naj bi bilo eh, vredno 87 milijard. Proces je spet zelo dolg. Zdaj imamo carinski zakonik Unije, ki se bo začel izvajati naslednje leto ampak eh, paket za podjetja je bil predstavljen do leta 2020. Del, ki zadeva EIT, naj bi se začel eh, izvajati leta 2017. Načrti, eh, ki so bili pripravljeni do danes, so že predvideli strošek 260 milijard. Potem pa reforma DDV-ja, ista zgodba. Tukaj se odvijajo dejavnosti že nekaj let in številke uh, še kar rastejo, časa pa nam zmanjkuje. Pogledati moramo, kaj se dogaja na tem področju, kakšni so procesi in treba bi bilo določiti eh, programe in datume, ampak pogosto se ti datumi zamaknejo. Ogledali smo si tudi eh, različna politična področja povezana z notranjim trgom in na številnih smo ugotovili, da eh, res prihaja do določenih ukrepov, ampak stvari se potem ne materializirajo vedno. Pogosto tudi pride do zamud in vrzeli in to vse prinaša eh, dodatne stroške ne Evrope. Ti stroški pa se sčasoma samo nalagajo in cena je vse višja. Eh, naslednja prosojnica pa še naprej. Eh, ne bom podrobno govoril o vseh teh področjih. No, kaj lahko povemo v zaključku? Pot je še dolga. pogosto se izvajanje ne nadzoruje in tudi, če je sprejeta vsa zakonodaja, se lahko ustvarjajo dodatni problemi. Prihaja tudi do razlik eh, pri izvajanju in to prinaša enako škodljive učinke kot same ovire. Eh, tudi razlike v zakonodaji eh, so torej zelo škodljive. No, še nekaj primerov. Te stvari smo si v poročilu podrobno ogledali, strategija za digitalni trg. Če si ogledamo dokumente za to strategijo, ki so bili objavljeni in pa časovnice, naprimer za e-trgovino, potem vidimo, da je strošek 204 milijarde na leto. Obstajajo zakonodajni eh, predlogi in tudi zakonodajni ukrepi, ampak terminologija ni vedno jasna. Eh, ves čas se eh, terminologija ponavlja v obliki priporočil in tako naprej. Ni pa jasno, kako dolgo bo eh, trajalo, da se vrzeli na notranjem trgu zapolnijo in da se odpravijo razlike. Če bomo to resno vzeli, potem eh, lahko ugotovimo zelo velike stroške zaradi zamud. Eh, No, zaključek pa je naslednji. Uh, treba je postavljati prioritete pri oceni učinka, vendar pa mora vse skupaj spremljati tudi realistična časovnica. Mm, strošek eh, ne Evrope oziroma ne ukrepanja pa je pogosto težko opredeliti, kajti uh, Eh, dokazi niso vedno jasni in so eh, razpršeni prek različnih eh, kanalov, v različnih dokumentih in ne dobimo vedno vseh po isti poti. Potem potrebujemo tudi ekspost oceno, zato da se bo preverilo, ali se ukrepi res izvajajo na pravih področjih, ali so prednose naloge prav opredeljene. In to se nanaša na graf, ki sem ga prej pokazal mogoče obstaja vrzel eh, na področju politike ali pa ni dovolj sredstev in to je treba vse čas redno ocenjevati. Strošek eh, neukrepanja oziroma odlaganja ukrepov je tudi zelo visok in to je tudi treba upoštevati. Vse tiste, ki sprejmajo odločitev, je treba obveščati o tem. Potem zmanjševanje ovir in stroškov tukaj se je treba usredotočiti na prednostna področja in tako eh, lahko tudi najbolj učinkovito porabimo čas in prizadevanja vseh, ki se odločajo o tem. Treba pa je tudi bolje razumeti, na katera področja se je treba osredotočiti, kam je treba usmeriti svoje prizadevanja, naprimer tržne ovire. Tega je eh, veliko ampak eh, mogoče se je treba osredotočiti na konkurenčnost na digitalnem trgu. Potrebujemo tudi bolj ciljno usmerjene ukrepe pri pripravi politik. Ta seznam, ki je na prosvojnici, ni naš seznam, ampak glede tega velja eh, široko soglasje torej glede konkretnih ukrepov, ki jih lahko predlagamo na določenih področjih, na področju storitev, um, majhnih zrednih podjetij, javnih naročil in tako naprej. Še en element, ki je tudi pomemben in ki se pojavlja na več prednostnih področjih, pa je vloga IKT. To pomeni mreženje, pa tudi analize vloga IKT je dvojne narave, kako naj politični procesi postanejo bolj učinkoviti, kako se naj zagotavlja več informacij. Treba je tudi ustvariti informacije, kako postavljati prednose naloge in kako usmerjati sredstva. Zmanjšati pa je treba tudi stroške, tako da administracija postane bolj učinkovita. Veliko je te vladnih orodij za ta namen. Vidimo potrebo, da se morajo obstoječa orodja bolje uporabljati, treba pa je razviti tudi orodja za uh, vodenje politik. Eh, poleg tega pa je treba zagotoviti tudi povratne informacije o tem, kako zakonodaja deluje in kakšne so ovire. Pojavljajo se tudi nove ovire in tudi o tem potrebujemo informacije. Nekaj priporočili imamo v zvezi s tem. Uh, analiza eh, teh eh, podatkov je bila pripravljena na različnih platformah. Zgleda, da je premalo integracije in premalo tudi uh, analitičnih podatkov. Prosili so nas, naj proučimo tudi posvetovalni postopek v tem političnem ciklu, ciklu priprave politike Evropske unije. Uh, konkretni predlogi eh, so bili, da se čim prej začne posvetovanje. Poleg tega je tu treba analizirati in redno spremljati. Te stvari še vedno niso dovolj vidne. In če bi imeli obveznost, eh, da so vse spremembe zakonodaje sledljive, potem bi vse skupaj postalo bolj vidno. Mm, bolj eh, javno bi morali narediti tudi eh, verigo sprejemanja odločitev in izvajanja teh odločitev v praksi. Potem pa še nekaj o posvetovanju. Mislim, da se tukaj lahko veliko stvari izboljša. Eh, Naprimer, kako se stvari izvajajo in kakšen je prispevek regij, mest in tako naprej. To bi bile pomembne dodatne informacije. No, analiza informacij, ki se zbirajo, je tudi zelo pomembna. Tukaj vidimo še velik potencial. Mm, taka napredna analitika bi morala eh, biti močnejša. Mm, tukaj gre za eh, cikl priprave politik. Če pa si ogledamo cikl stroškov, eh, naj povem, da smo proučili nekaj primerov, naprimer Estonijo, pogledali smo tudi Korejo. V Estoniji je e-vlada zelo eh, napredna, e-upravljanje. In to je tudi primer, kako se lahko zmanjša administrativno breme za podjetja in uporabnike. Dodatni zapleti, ki smo jih našli, pa so naslednji. Nacionalna raven ima možnost tudi, da ustvari nove ovire. In če oblikujete zelo napredno infrastrukturo v eni državi, to morda lahko koristi podjetjem, ki delujejo v tej državi, lahko pa to povzroči tudi dodatno uviro za integracijo trga. In zato je zelo pomembno, da se koordiniramo na evropski ravni in da se zagotovi interoperabilnost. To je tisti ključni e, cilj in odgovornost Evropske unije. No, kaj priporočamo? stroški zamud eh, so tukaj eh, zelo pomemben koncept. In mislim, da zaenkrat ti stroški niso dobili dovolj pozornosti. Ti stroški pa so zelo veliki, zato priporočamo, da se eh, to bolj poudarja, da ti stroški zamud postanejo bolj vidni. Stroški ne Evrope upravičujejo ukrepanje, vendar pa stroški zamud pomenijo samo, da je treba hitro ukrepati. Eh, treba se bolj osredotočiti na eh, cikl priprave politik. Ne samo, da eh, se odločiš ukrepati, ampak mora to ukrepanje biti tudi čim hitrejše. In ti stroški zamud zadevajo vsa področja, to je pokazala študija in potrebujemo neko jasno in razumno časovnico. tudi postavljanje prioritet je ključnega pomena in bi lahko prineslo bistvene koristi za evropsko gospodarstvo. S tem je povezano še drugo priporočilo in sicer e-upravljanje in uporaba IKT orodi. Mislim, da to e-upravljanje eh, lahko odigra ključno vlogo. Dvojna je ta vloga. Eh, gre za cikl priprave politik in pa za uh, um, strateško usklajevanje političnih področji. Na ta način se tudi zmanjšajo stroški in pa ovire tako za podjetja kot državljane. Kot smo videli prej, obstaja velik potencial za zmanjšanje stroškov. Administrativni stroški, ki eh, so potrebni za dosego politik, so včasih ničeli. Uh, Mislimo torej, da obstaja še velik potencial tukaj. E, morali bi biti kar se da radikalni in drzni, kaj ti stvari so možne. Naprimer v Estoniji e, smo videli, da naprimer, e, eh, če zaprosiš za študentsko posojilo, je vse skupaj veliko lažje dobiti, lažje pridobiti informacije iz vladnih virov in drugot. In takšne stvari lahko koristijo tudi majhnim in srednjim podjetjem, naprimer, ko gre za carinsko skladnost, za DDV in podobne stvari. In taki primeri bi morali služiti kot prikaz dobre prakse. Mislim, da to kaže, da uh, obstaja še velik potencial, da se zmanjša breme za majhna in srednja podjetja. Hvala. Hvala. Ima kdo kako vprašanje? Bon, Anneli. First of all, I would like to thank uh, the Hvala. Najprej bi se želela zahvaliti vsem, ki so pripravili to študijo. Meni se zdi zelo zanimiva. Eh, poleg tega pa nam predstavlja tudi pomembne zaključke. Eh, hier gezien hebben is eh, ah, wat meermaals eigenlijk aan bod is gekomen is dat eigenlijk de, de lengte van de. Um, to, o čemer ste govorili, je nekaj, o čemer smo razpravljali že večkrat. Namreč, da je dolžina postopkov pri zakonih eh, tudi zelo draga. To ste podkrepili tudi številkami. Torej, eh, tukaj gre za več kot 200 milijard evrov letno. To so stroški, eh, ki nastanajo zato, ker je prišlo do zamud. To so zelo visoke številke in to je tudi razlog, zakaj se tukaj v tem odboru ukvarjamo z digitalnim notranjim trgom in vedno rečemo, da mora biti zakonodaja taka, da bo vzdržala tudi prihodnost. Ampak če traja dva do štiri leta, preden zakonodaja obvelja, začne veljati, zlasti v času, ko, je, ko so tehnološke spremembe tako hitre, potem eh, bi mora, se morali mi, politiki, iz tega kaj naučiti, kajti ukrepati moramo hitreje. In mislim, da bi se morali mi v parlamentu tudi kaj naučiti. Tudi postopki v parlamentu so mnogo daljši, kot bi bilo potrebno. Številke, ki smo jih slišali, eh, veliko povedo. Slišali smo tudi o institucionalnem eh, dogovoru, ki je bil sprejet včeraj med komisijo, parlamentom in svetom in sicer o, o boljšem, eh, boljši regulaciji. Videla sem prvi osnutek in nisem tako optimistična, da gremo v pravi smeri. To, kar smo slišali danes, je zelo pomembno. Zelo pomembno je, da bi imeli postopek eh, posvetovan. Pomembno je tudi to, da uh, imamo nizke pragove, ampak pri tem medinstitucionalnem sporazumu nismo bili preveč inovativni, se mi zdi. Dobro bi bilo, če bi lahko izvedli tudi elektronska posvetovanja, ampak do tega ni prišlo, torej nisem tako optimistična. Ampak mislim, da, se, da moramo iz te študije potegniti določene lekcije in sklepe. Hotela sem reči, da bi morali ukrepati še hitreje, ampak pač nismo tako hitri. Hitro moramo sprejemati eh, učinkovite ukrepe. Ne smemo samo govoriti, ne smemo samo sprejemati, sprejemati akcijskih načrtov, ki jih potem ne izvajamo. In sedaj nekaj čisto konkretnega. Pravzaprav bi imela dve konkretni vprašanje. Najprej eh, boljše reguliranje Eh, to je vprašanje, ki ga naslavljam na avtorja študije. Torej, če imamo eksplicitni cilj, naprimer, da bi znižali upravno obremenitev, ali je to pozitivno, ali je to bolje, kot če rečemo, da bi eh, radi za 25 odstotkov eh, znižali upravno obremenitev. In drugo vprašanje, govora je bilo o DDV-ju in tako naprej. Ja, Včasih je težko. Eh, če vidimo, da imamo različne DDV-je pri e-trgovini, ali potrebujemo, po mojem, potrebujemo bolj koordinacijo kot pa harmonizacijo. Torej, to je vprašanje, ki ga naslavljam na avtorje študije. Če bi imeli torej uh, one-stop shop za um, um, uh, izjave o davkih, ali bi bilo to veliko pomoč? No, brevemente, io faccio. Uno... Čisto na kratko. Vsakič, eh, ko imamo takšno predstavitev. Študije se stroški Evrope eh, povečajo. Ne vem, ali gre tukaj za psihološki učinek. Eh, v običajnih eh, trialogih potem ugotovimo, da mi nismo edini zakonodajalci v Evropi in te študije morajo videti tudi v državah članicah, kajti Evropa ni odvisna le od parlamenta, ampak tudi od sveta. Druga točka mislim eh, da se z eno temo zelo malo ukvarjamo in to eh, je bilo povedano tudi v prejšnjem prispevku. Če govorimo o davčni harmonizaciji, potem eh, se mi zdi normalno, da glede na to, da so v Evropi države, ki izvajajo davčni dampek in to je mogoče nekoliko premočan izraz, potem je logično tudi, da določene države postavljajo ovire. Na ta način eh, se želijo izogniti prekomerni konkurenčnosti. Eh, in to je tema, s katero bi se morali ukvarjati. Če želimo več Evrope, če želimo več notranjega trga in to je naš cilj, potem se ne moremo pretvarjati, da ne obstajajo davčni problemi. Gospa Šatelmoze. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi za eh, to res zanimivo predavanje. Nismo slišali toliko novega, kajti v zadnjih letih smo vedno znova poslušali prav isto. Ampak ni enostavnih rešitev in ni hitrih rešitev. Strinjam se z vami, predolgo traja. Strinjam se, Evropska komisija mora hitro predložiti predloge in ko dobimo te predloge, so ti premalo precizni. Predolgo časa traja od trenutka odločitve do uh, trenutka, ko začnejo zadeve delovati. Mislim, da potrebujemo rea bolj realistične časovnice in tako naprej in naprej. Ja, omenili ste tudi zamude, z vami se lahko samo strinjam. Ampak težko je ugotoviti, kaj bi lahko mi storili, kako bi lahko pomagali, kajti zadeva je težka. To imamo 500 milijonov eh, državljanov v Evropski uniji, imamo preko 700 poslancev, imamo 28 držav članic in mm, vsi poslanci se morajo strinjati, preden sprejmemo odločitev in vse to zahteva čas. Seveda moramo poskušati vedno znova eh, stvari opraviti bolje, ampak. Težko je pospešiti zakonodajo. Ampak ena stvar iz vašega uh, predavanja je bila za me nova. Omenili ste Estonijo in dejali ste, da so dosegli res odlično e-vlado. Ampak če Estonija sprejema dobre ureditve, ki odlično delujejo v Estoniji, to lahko pomeni, da je to povzročilo eh, težave za eh, tuje podjetnike. Torej, pravila so lahko dobre in učinkovita na eni strani, po drugi strani pa lahko povzročijo obremenitev na drugi strani. Kako bi lahko to preprečili? lahko bi rekli, da si lahko države članice nudijo spodbude in če nekdo nekaj uvede, bi lahko drugi temu primeru sledili. Če želimo mi pomagati, potem moramo čisto konkretno nekaj storiti in o tem smo se danes dopoldne že pogovarjali. Razpravljali smo o zamudah pri postopku sprejemanja evropske zakonodaje. Pogosto pride do zamud v svetu. Svet je ponavadi krivec in pogosto bi lahko zakone mnogo hitreje sprejemali, če ne bi prihajalo do blokad v svetu. Tudi zato bi lahko našli rešitve. Lahko bi razmislili o tem, kako bi pospešili delo v svetu, zato da bi v Evropi hitreje sprejemali zakone. Hvala. Aha, ravno, verjetno ste uh, zamudili študijo. Uh, um, Evropske komisije o kršitvah na notranjem trgu. Notranjem trgu. In ugotovitev je bila ta, da je treba pravočasno sprejeti um, uh, zakonodajo. In komisija je rekla, da uh, mora poskrbeti za pravilen prenos in pravočasen prenos. To je bila zelo zanimiva predstavitev. Uh, govora je bilo o celotnem krogu uh, sprejemanja zakonodaje. Eldiko. Hvala lepa, posem se strinjam z vami. To je zelo zapleteno področje. In o tem govorimo že zelo dolgo. Nujno je, da vedno storimo prave korake, ki bodo koristili vsem partnerjem in ki bodo vodili v zadovoljstvo vseh partnerjev. Digitalna strategija in pa strategija notranjega trga bi morali iti v isti smeri. Res cenim to analizo in rada bi se zahvalila za to visoko kakovostno predstavitev. Zadovoljna sem, da ste se osredotočali na probleme. Govorili pa ste tudi o drugih težkih stvarih. Gospod Dante je omenil naprimer davčno harmonizacijo in dejal je, da bi davčna harmonizacija rešila naše težave. Jaz, jaz se z njim ne strinjam. Mislim, da gremo predaleč, ko rečemo, da dobro, e, zaključimo zadačno harmonizacijo, ampak najprej bi morali rešiti probleme, potem pa bi morali nadaljevati. Mislim, da gledamo predaleč naprej v prihodnost. So problemi, kjer moramo pomagati prizadetim. In povedali ste nam, e, e, govorili ste o metodah kako eh, lahko uh, pomagamo pri um, zapolnitvi davčnih vrzeli, kako bi lahko pripomogli tudi na področju obrazcev, tudi v čezmejnih primerjih. To so primeri, kjer bi lahko dosegli majhne napredke. Srednjem se s tem, da potrebujemo realistične časovnice in roke. dobro bi bilo, če bi eh, šli od sektorja do sektorja. Pogledati bi si morali vsak posamečni sektor in analizirati tipične probleme in potem predlagati ukrepe. Tudi v, vašem, v tej študiji smo slišali, kako bi lahko odpravili uh, sektorsko specifične uvire. Potem smo slišali, da. Eh, moramo plačevati eh, stroške za zamude in pa za to, da nismo odpravili uvir. Rada bi poudarila, kako pomemben je sektorski pristop. Naj podam primer. Farmacevtska industrija. To je industrija, ki zahteva veliko virov. Toda harmonizacija bi bila enostavna, kajti v farmacevski industriji je koncentracija zelo močna in to bi lahko izkoristili. V naše prednosti obstajajo stroge zahteve, kar se tiče razvoja in raziskav. Torej, te, ta podjetja eh, imajo težek položaj na področju raziskav. Seveda so podjetja eh, zaščitena, torej patenti so zaščiteni, ampak ne moremo jih dovolj dolgo zaščititi, eh, da bi dosegli dobiček na svoje investicije. In zato je zelo pomembno, da strategija vključuje tudi dodaten certifikat. To bi bilo zelo pomembno. In na ta način bi lahko podaljšali obdobje zaščite. Omenila sem tudi, da je treba harmonizirati in koordinirati vse ukrepe. Prizadevati si moramo za skupni cilj, za jasnimi roki, za jasnimi časovnicami. To je edini način, da bomo uspešni. Izogibati bi se morali časovnim zamudam in to bi koristilo državam članicam, po mojem mnenju. Hkrati pa ne smemo pozabiti na preglednost. Hvala. Hvala lepa. Tudi sama bi rada komentirala to predstavitev. Zelo koristno je, če um, slišimo podrobna mnenja od zunaj, ampak sem ekonomistka in matematičarka in imam um, določene pripombe, pripombe v zvezi z vašo podlago. Torej, študija je odlična in to je podlaga za to, koliko dodatne vrednosti bi lahko dosegli, če bi ukrepali. Pravite, da bodo ukrepi skladni za potencijalnimi koristmi. In te ste povdarili v študiji, ampak ne moramo predvidevati, da bodo vsi ukrepi imeli ta pozitivni učinek. Lahko podali ste primer, naprimer, DDV-ja, ampak mi vemo, kakšne izkušnje smo doživeli letos če imamo one-stop-shop um, eh, pristop pri DDV-ju, to povzroči, da številne majhne in srednje velike podjetja nehajo eh, prodajati eh, čezmejno. In to ima lahko negativne posledice za majhna podjetja po celi Evropi. Enlin je omenila največje področje, kjer bi lahko. Uh, sprožili eh, dvig vrednosti, naprimer e-trgovino. Če želimo sprostiti eh, e-trgovino, potem morajo potrošniki imeti zaupanje v nakupe na spletu. Ampak včeraj je komisija predložila nov predlog o, o konkretnem blagu in uvedla nova pravila, če na, kupite isti predmet na spletu ali pa če ga kupite v trgovini in eh, potrošniške organizacije so se tako oglasili in so rekla, da to sproža eh, zmedo in da je to lahko uvira eh, za zaupanje. Potem ste rekli, da nismo ukrepali na področju digitalnega trga, ampak jaz bi vam rada ogovarjala, smo, sprejeli smo telekom, torej svežen na področju telekomunikacij sedaj zaključujemo tudi um, svežen na področju informacijskih eh, in varnostnih sistemov. Potem bomo naslednji teden dobili tudi zakonodajo na področju varstva podatkov. Tudi to je ključnega pomena. O vsem tem se je pogosto pogovarjalo za zaprtimi vrati. ampak slišali smo, da bi to lahko vplivalo na podjetja, tudi na majhne, srednje velika podjetja. Zagotoviti moramo, da bomo dobili pravo zakonodajo in da bomo lahko sprožili vrednosti. in da ne bomo temeljili samo na tem, da če sprejmemo zakon, da bomo že imeli pozitivne učinke. Zakonodajo je treba sprejeti, treba sprejeti pravo zakonodajo v pravem trenutku. Še nekaj je tu zelo zanimivo, po mojem mnenju. Naprimer, prosojnica o, o, o tem, koliko je Estonija lahko prihranila kajti to kaže, da je država veliko prihranila in zelo spodbodla svoje gospodarstvo. In če bi širili eh, dobro prakso pri nezako, eh, nezakonodajnih rešitvah, bi lahko zelo veliko naredili. Bi želeli komentirati moje pripombe. Hvala lepa, hvala lepa za vašo eh, predstavitev. Hvala. Podali ste zelo dobre pripombe. Torej, um, če ne ukrepamo, potem imamo stroške uh, ne Evrope na tem področju politike, ampak pravzaprav ne veste, kako so ti ukrepi povezani s tem. To je res. In naši izračuni niso najbolj ilustrativni v tem oziru. Poskušali smo um, um, pregledati vse te akcije, naprimer na digitalnem trgu. In pristop je sledeč. Če so uh, ukrepi na tem področju povezani s tem, da zapolnimo vrzeli in da um, od, odpravimo stroške ne Evrope, potem so to stroški zamud. Ukrepi morajo biti usklajeni s prioritetami in sicer v zgodni fazi potrebujemo sma, um, pametno regulacijo in to moramo vzeti resno. Za vsakega od ukrepov bi moralo biti jasno in to bi moralo biti vsebovano tudi v predlogih, kakšne koristi bodo ti ukrepi prinesli in koliko stroškov ne Evrope uh, bomo na ta način uh, znižali oziroma odpravili s tem predlogom. Hvala lepa. Sedaj bom, pa bom eh, predala predsedovanje gospodu Dantiju za zadnjo točko. Hvala lepa in vsem želim uh, vesel Božič. <coughs> Hvala lepa, še en komentar bomo slišali. Eden od članov je omenil Estonijo. A, torej, omenili ste dober primer Estonije, tudi vi, gospod predsedujoča, ste omenili Aston, Estonijo. Potem ste omenili to, da če, so, če ena država članica uvedla določene ukrepe, bi to lahko predstavljalo uviro za druge države članice. Rad bi omenil prihranke v Estoniji, zato da vam podam primer. In rad bi komentiral tudi interakcijo z državami članicami. Eden od primerov v v Estoniji je, da imamo um, e-poslovni register. Estonska podjetja lahko izpo, uh, izpolnijo vse zahteve za registracijo uh, na spletu, torej lahko se registrirajo povsem na spletu in registrirajo se lahko v 20 minutah, to je zelo hitro. In pred nekaj leti so dosegli um, uh, Guinnessov rekord, uh, ker so se lahko registrirali v 20 minutah. Kaj je storila estonska vlada? Ta postopek registracije je odprt tudi za podjetja iz drugih držav članic. Torej, če podjetja prihajajo iz drugih držav članic, se tudi lahko zelo hitro registrirajo v Estoniji. To so številne dvostranske ureditve sa številnimi drugimi državami članicami. Torej, estonska podjetja se lahko hitro registrirajo eh, tudi v drugih državah članicah. Eh, to je bil torej primer za to, kako bi lahko reševali čezmejne zadeve. To, kar je bilo omenjeno v eh, prosojnici, je zelo pomembno, kajti ne želimo si tega, da bi države članice sprejemale i e, vladne ukrepe, ki so dobre za lastno državo, slabe pa za čezmejno delovanje. Hvala lepa. Sedaj pa vas moram zapustiti, kajti a, srečala se bom z ministrom za gospodarstvo iz Estonije. dobro še zadnja točka zahvaljujem se za informacije o študiji sedaj pa k zadnjem, zadnji točki gre za vprašanje eh, kolege kora naom bom besedo da predstavi eh, to ustno eh, oziroma pisno vprašanje potem pa bo na besedo komisiji hvala lepa Hvala lepa, predsednik Danti oziroma predsedojoči Danti. E, nekaj e, več kot desetletje eh, se italijanska vlada e, ne more e, soočiti e, z vprašanjem balnearnih e, središč. E, Naša država nima eh, programa eh, glede ulaganj, ki so potrebna na eh, tem področju. Sprejeta je bila sodba Evropskega sodišča in sprejeli smo odločitve za prihodnost tega sektorja. Sedaj pa sprašujem Evropsko komisijo, kakšne so razlike v pristopu v različnih državah, eh, govorim recimo o Španiji, eh, Hrvaški, eh, Grčiji in Italiji. Kakšno je obdobje koncesij? Kakšni so postopki za izbiro ponudnikov pri javnih naročilih? Gre za povezavo z Bolkensteinovo direktivo. Eh, in sicer za člen 12.2, ki se nanaša na varstvo okolja in kulturne dediščine. Želimo, da bo eh, nova eh, zakonodaja zagotovila jasna pravila tako za koncesionarje, kakor eh, tudi eh, za eh, državne organe. Eh, dobro, najlepša hvala za to izjemno jasno vprašanje. Sedaj pa prosim komisijo za odgovor. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad uh, opravičil za to, ker še niste prejeli pisnega odgovora. Poznamo pravila in spoštovali jih bomo in hitro boste prejeli uradni odgovor. Kar se tiče vsebine, govorimo o um, javnem terenu, o plažah v Italiji za katero podjetja dobijo avtorizacijo, dovoljenje za uporabo za komercialne namene. Smo v nenehnem dialogu z italijanskimi oblastmi. Ocenjujemo položaj eh, tudi v drugih državah članicah. Ne želim vam sedaj podati še končnega odgovora Evropske komisije, ampak ključno vprašanje je, kaj bo reklo Evropsko sodišče kajti eh, vprašali smo, eh, eh, postavili smo dve vprašanje. Ali 12. člen direktive o storitvah tu velja in če ga je potrebno uporabljati, potem je avtomatična obnovitev koncesije sprejemljiva v skladu z 12. členom, da ali ne. Se pravi, se pravi, žogica je sedaj eh, pri Evropskem sodišču v Luksemburgu in sedaj moramo počakava, počakati na to sodbo. Tukaj gre za številko C458, eh, to je pravna zadeva. 3. decembra je potekala eh, ustna obravnava tega in sodišču so bila postavljena še vino vprašanja konec februarja pa pričakujemo sodbo sodišča. To bo za nas ključnega pomena. Rad bi povdaril še nekaj. Vprašanje, ki ste ga postavili, je bilo že predmet drugih vprašanj in verjetno se eh, tukaj naša država ne bo spremenila v odnosu do drugih vprašanj. Ampak kot rečeno, sedaj je na potezi Evropsko sodišče in počakati moramo pojasnilo za njihove strani. Medtem pa eh, se bomo še naprej pogovarjali z italijanskimi oblastmi, da bi našli dobro rešitev. Bene, grazie, io chiedo se ci... Dobro, najlepša hvala. Ali želi eh, kdo kaj dodati na ta odgovor?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 da moramo eh, počakati na odločitev Evropskega sodišča, ampak res je tudi, da ima komisija razmeroma jasno vlogo. Gre za specifično vprašanje, na katera je potrebno odgovoriti. In eh, parlament ima določene pristojnosti na tem področju, izvaja nadzor. Nažalost se to ni zgodilo prvič v odboru IMKO, se je to že večkrat zgodilo, pa tudi v drugih odborih. Mislim, da je potrebno pregledati mehanizme in Evropska komisija mora eh, podati ustrezne odgovore. Z vsemi človeškimi veri in sredstvi, ki jih ima Evropska komisija na voljo, eh, mislim, eh, da bi si zaslužili boljši odgovor. Hvala lepa. Ja, jaz se ravno kot to, ko strinjam z tem nezadovoljstvom, kajti gre za zelo pomembno temo. V Italiji je ta tema eh, močno prisotna. Evropska unija, eh, seveda ve, da se Italija v preteklosti ni uspela soočiti z eh, to temo, vendar mislim, da je nespremljivo, da obstajajo izjeme pri izvajanju te direktive. In Zanima me, koliko eh, let, eh, za koliko let so določene države prejele eh, to možnost izjeme, celo za 75 let v posameznih primerjih. Po petih letih ostaje to področje izjemno zapleteno v Italiji, tudi z upravnega vidika in z vidika upravljanja. Torej, v zaključek eh, naj povem tole. Mislim, da se moramo izogniti eh, protekcionizmu. Ni prav, eh, da v drugih eh, državah eh, zadeve urejo tisti, ki so doma poskrbeli za zagotovitev delovnih mest z vzpostavitvijo izjeme. Kot recimo podjetje, francosko podjetje, ki upravlja z javnim prevozom. Eh, in to je francosko podjetje, ki eh, ima že 39 let eh, proste koncesije za upravljanje javnega prometa v Parizu. In sedaj bodo javni promet nadzirali tudi v Toskani. Torej, izjeme so do določene mere upravičene, vendar pa morajo biti tudi uravnotežene to uh, ni uh, tema, uh, ki bi jo že razjasnili in mislim, da bomo o tem še razpravljali. Če nihče več ne želi besede, mislim, da lahko zaključimo našo sejo. Prihodni teden je Strasburg in uh, kot odbor se bomo ponovno sestali 14. januarja, torej po božičnih praznikih. Prijeli boste tudi dnevni red. Najlepša hvala in srečen božič.